Dobro dan, gospi in gospodje. Lep popovdan. Prosim, sedite na svoja mesta, tako da bomo lahko začeli s sejo. we begin already? Ali lahko začnemo? Odpiram sejo odbora Ligi. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Želim vas obvestiti, da sem prijela opravičila za, eh, od dveh kolegov, ki se ne morejo odeležiti, gospa Bannon, ki eh, je v delegaciji odbora za ženske v New Yorku in gospod Deutsch eh, ima danes pomembne obveznosti v domačem volilnem okrožju v, na mačarskem in zato ne more biti danes navzoč. Torej, A, ok, to se je nanašalo na jutri. Gospod Dojč, Dojč je danes tu, jutri pa ga ne bo. <clears throat> In zato smo spremenili dnevni red in moram vas opozoriti na to, eh, da bomo spremenili <clears throat> točke na dnevnem redu. Gospod Dojč jutri ne bo na seji in zato moramo. Zato je prosil, da bi glasovanje o njegovem osnutku mnenja eh, preložimo na sejo v aprilu. S temi spremembami dnevnega reda ali lahko sprememo dnevni red? Ja. Potem sprejeti zapisnika 15. 16. februarja. Zapisnik je na razpolago na spletu, kajti vrčujemo s papirjem in varujemo s tem tudi drevesa na planetu. Če ne bo nobenega nasprotovanja v teku te seje, velja zapisnik za sprejet. Ni nobene pripombe, nimam sicer posebnih sporočil. In zato predlagam, da, da takoj začnemo s prvo točko na dnevnem redu in sicer delavnica o poenostavitvi v kohezijski politiki. Poenostavitev v evropskih strukturnih in naložbenih skladih je seveda zelo pomembna za naš, za naš odbor. Po javnem posvetu 15. oktobra in po resoluciji, ki jo je sprijel parlament novembra lanskega leta in po izmenjavi mnen z predstavnikom visoke skupine za poenostavitve gospodom Kausom na seji februarja, se bomo danes ponovno posvetili tej pomembni temi. Odbor regi je prosil raziskovalno enoto, ki podpira um, delo odbora, da organizira delavnico o poenostavitvah v kohezijski politiki. Tako kot vidite v programu te delavnice, bomo slišali celo vrsto strokovnjakov, ki bodo govorili danes o tej temi um, podala bom uvod v to delavnico in potem bodo dobili besedo um, gostje in potem dobijo besedi, besedo člani odbora, ki lahko postavijo vprašanja in dajo pripombe in tudi predstavniki Evropske komisije bodo dobili besedo. Razen tega imamo danes tudi goste. Mhm iz odbora regij in tudi odbor regij eh, bo podal svoje mnenje, tudi odbor regij je organiziral več delavnic na temo poenostavitve. Poenostavitev kohezijske politike je vedno um, v, um, bil, bila pomembna tema obravnave v Evropskem parlamentu in v našem odboru. Poenostavitev je treba videti predvsem v kontekstu izboljšanja uspešnosti kohezijske politike in doseganja boljših rezultatov. Treba je zmanjšati eh, upravna bremena v eh, organih upravljanja in treba je bolje izkoristiti humane vire in razen tega naj bi s tem zmanjšali tudi tveganje napak. No, regulativni okvir 2014-2020 Eh, programsko obdobje nam nudi možnosti za zmanjšanje upravnih bremen za upravičence in poenostavitev dostopa do strukturnih investicijskih skladov. Kljub vsem tem prizadevanjem za zmanjšanje upravnega bremena se zdi, da številni organi upravljanja so mnenja, da je kohezijska politika postala še bolj birokratska, zapletena in zahteva veliko časa. V vseh evropskih inštitucijah se s tem ukvarjajo in tudi odbor regij je že 2015 sprejel ukrepe za nadzorovanje izvajanja nekaterih možnosti za poenostavitev obračunavanja stroškov. Gre seveda za veliko zapletenost tega področja in Eh, to je samo deloma, ehm, ehm, torej razlog za to je samo deloma v zakonodaji o evropskih strukturnih investicijskih skladih temveč eh, torej gre seveda tudi za druge politike, konkurenčna politika in tako naprej, kar povzroča dodatne težave. V resoluciji, ki je bila sprejeta 26. novembra 2015 na plenarnem zasedanju, je Evropski parlament ponovno povdaril, da potrebujemo večje poenostavitve pri kohezijski politiki in je povdaril, da nadzor, poročanje, obračunavanje pogledu na strukturne sklade, da je to še vedno zelo okorna zadeva tako za upravičence kot tudi za organe upravljanja, <clears throat> predvsem za tiste, ki nimajo toliko um, zmogljivosti na tem področju. In zato naj bi opravili analize, kako to poenostaviti. Današnja delavnica Eh, bo prispevala prve rezultate teh študij. Eh, pri delavnici se bomo osredotočili na naslednje teme. Eh, poenostavljeni stroški obračunavanja e-kohezija, um, smirnice za upravljanje in perspektive za regionalne organe upravljanja in tudi odbor regij bo potem še podal svoje komentarje na to. Uh, To je bilo zdaj zelo na kratko. Um, zelo kratek uvod za današnjo delavnico. Um, torej, naša časovnica je zelo. Um, <clears throat> torej, napolnjena s programom in zato vse prosim, da so um, kratki v predstavitvah, da ne uporabijo več kot 7-8 minut za predstavitve, kajti uh, imamo številne pres, predstavitve, ki so na programu. Če želimo slišati vse in z njimi voditi dialog, potem moramo paziti na čas. Začela bom prvi dobi besedo gospod Roland Blomajer, direktor Blomajer Sons, ki bo govoril o poenostavitvi poenostavljenih možnosti obračunavanja stroškov v praksi. Beseda je vaša, gospod Blomar. Hvala, gospod Bialova. Poskušal se bom držati eh, predvidenega časa, torej govoril bom predvsem o študiji, ki jo je politični oddelek B nam poviril. Decembra smo začeli s tem, povedal bom nekaj besed o tem, torej uvedel bom, podal bom uvod v to študijo, povedal nekaj besed eh, oziroma vam razložil to, kar je za vas tako in tako jasno in sicer poenostavljene možnosti uračunavanja stroškov in govoril bom tudi o prvih ugotovitvah. Kaj poskušamo ugotoviti? Um, torej, um, gre za uporabo poenostavljenih možnosti obračunavanja v različnih državah članicah v dveh programskih obdobjih, odkar se uporabljajo 2017-2013-2014 do 2020. Kot rečeno, septembra smo začeli s to študijo in aprila jo bomo zaključili. E, to je e, sicer raziskava, ki poteka v glavnem po računalniku, ampak e, tam, kjer lahko prispevamo k drugim študijam, ki jih izvaja komisija in drugi, je predvsem, da poslušamo organe upravljanja in tudi upravičence v različnih državah članicah in da nam poročajo o izkušnjah v prvem programskem obdobju in tudi z začetkom novega programskega obdobja. Um, in tu bomo videli tudi, kakšne so razlike med državami članicami, potem, ko smo se pogovarjali z deležniki. Del um, in verjetno bomo zbrali podatke tudi še za druge države članice. Gospa Mehelova je že rekla, kakšni so cilji poenostavljene možnosti obračovanja stroškov, gre za zmanjševanje upravnega bremena, za zmanjševanje stroškov, za zmanjševanje kompleksnosti strukturnih skladov. In omenili ste tudi cilj eh, predvsem zmanjševanja upravnega bremena, tudi dolgoročno gledano. Uh, da bi pač dosegli bolj učinkovito uporabo virov, da bi se bolj osredotočili na vsebine eh, ciljev kohezijske politike, kot pa na opravljanje in nadzor. Eh, seveda um, imamo tudi zgodovino teh treh glavnih eh, vrst za poenostavitev obračunov in sicer um, 2007 so to najprej uvedli za ESF in potem tudi za druge sklade 15 držav članic je uporabljalo poenostavljene možnosti obračunavanja pri um, ESIF-u. E, prav gotovo poznate posamezni, posamez podrobnosti, gre za tri vrste in sicer za enotne obrestne mire in sicer kako preprečiti da bi <clears throat> eh, zbirali vse te posamezne račune za potne stroške in tako naprej, se pravi, da se posredni stroški lahko um, zaračunajo z določenim odstotnim deležem in dokumentacija za to, za posredne stroške ni več zahtevana. To je prvi tip uh, kjer smo dobili tudi veliko povratnih informacij z držav članic in so rekli, da to uporabljajo. Potem drugo so stroške na enoto in sicer, da se stroški nadomiščajo um, za enote posameznih eh, postopkov, naprimer eh, Um, število usposabljanj ali tudi število udeležencev v teh usposabljanjih in tako naprej. In na koncu imamo še pavšalne zneske, to je predvsem za majhne projekte, se pravi, da se nadomestijo, se plača znesek na osnovi vnaprej eh, um, določenega zneska potem, ko je delo opravljeno. Um, um, mi um, predvsem si ogledujemo, koliko se jih poslužuje te možnosti in kakšne so izkušnje s tem. Torej, ukoliko poenostavljene možnosti obračunavanja pomagajo državam članicam in upravičencem, da zmanjšujejo stroške in predvsem tudi, kako bi eh, se bolj posvetili izvajanju ciljev kohezijske politike in da ne porabimo preveč sredstev samo za, nad, za finančni nadzor. Um, govoril bom tudi o težavah, o katerih slišimo iz držav članic pri uporabi tega poenostavljenega sistema, torej izkoriščanje uporaba te metode. Trenutno nimamo sistematskih podatkov za EIDF, prvi podatki so na voljo za Evropski socialni sklad, in danes vam bom poskusil eh, ponazoriti sedanjo uporabo in tudi potencijalno uporabo poenostavljene metode. Sedem odstotkov vseh stroškov so 2007-2013 uporabljali na osnovi te metode in eh, prišlo bo v sedanjem programskem obdobju do velikega povečanja na približno 35 odstotkov. To so podatki iz Evropskega socialnega sklada, nimamo pa to še za Evropski sklad za regionalni razvoj, ampak to bo verjetno kmalo na voljo, kaj ti trenutno se izvaja e, temeljita analiza tega. Prve povratne informacije če sprašujemo države članice, zakaj uporabljate to nastavljeno metodo v sedanjem programskem obdobju, potem navajajo predvsem dva razloga in sicer izboljšano kakovost regulatornega okvira. Mnogo napredka je bilo eh, storjenega pri vlogah, eh, kako uporabiti eh, poenostavljeno metodo obračunavanja stroškov in več je tudi usmeritev smernic na voljo in sicer je bilo to na voljo že pravočasno pri oblikovanju, pri nastajanju programov torej naše poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov so namenjene predvsem zmanjševanju upravnih bremen. Um, pred nami je še veliko uh, dela, moramo govoriti z uh, organi upravljanja in upravičenci, ampak slišimo, da so prve izkušnje pozitivne in predvsem pričakovanja, da so velika. Um, Eh, moramo pa tudi videti, kakšne so praktične izkušnje 2014-2020. To je seveda, podatki so še omejeni, kaj ti eh, projekti še niso tako napredovali, da bi bili v fazi povračanja, nadomeščanja stroškov, tako da se to še ne da oceniti, ampak imamo pozitivn uh, eh, feedback Eh, kar zadeva zmanjšanje stopn napak. Eh, Pričakujo predvsem in računsko sodišče za 2007-2013 eh, ugotovilo, da se že zmanjšujejo napake in to, ta razvoj naj bi se nadaljeval. Potem novi vlagatelji, tu so povratne informacije mešane. Um, nekateri menijo, da bo poenostavljena metoda zmanjšala kompleksnost in bo tudi manjši vlagatelji, ki nimajo velikih upravljalskih ekip za um, ravnanje s tem, da bodo imeli možnost eh, sodelovati v teh programih. Eh, pri drugih pa to ni um, najpomembnejši eh, faktor. Um, Torej ne gre samo za zmanjšanje upravnih bremin, temveč gre tudi za to, da se bolj lahko osredotočamo na cilje kohezijske, kohezijske politike, e, tudi na trajnost ukrepov. In tu imamo nekaj pozitivnih povratnih informacij, da se manj časa namenja nadzoru, ampak eh, ne vemo pa še, ali to res potem vodi do več časa za izvajanje. Lahko je razumeti, zakaj, kajti eh, to so pogosto različni ljudje, tisti, ki izvajajo finančni nadzor, eh, niso ravno tisti, ki namenjajo več časa izvajanju. V nekaterih državah članicah tudi zmanjšujejo osebje v organih upravljanja in kljub temu um, se jih um, ne uh, preusmeri več v izvajanje. Um, torej težave pri poenostavljenih možnostih obračunavanja. Tudi s tem smo se ukvarjali. Je, so pa zelo velike razlike med državami članicami. V nekaterih državah so rekli, naprimer Luksemburg, eh, Švedska in tako naprej, da so da to metodo bolj pogosto uporabljajo v Bolgariji, na Mačarskem, v Nemčiji in tako naprej, pa se bolj skromno poslužujejo te možnosti. Kaj so torej povratne informacije iz držav članic? Eh, kakšne so težave, s katerimi se soočajo pri uvajanju? te metode. E, torej, najprej je šlo predvsem za pravno negotovost države članice. Um, še ne, niso popolnoma prepričane, ali je to vse tudi pravno zavarovano. Um, sicer pravijo, da je sedaj več jasnosti, ampak kljub temu je še manevrski prostor za interpretacije. Um, in ne moremo uporabiti metode ex ante. Um, um, um, odobritve določene metode um, in kako to potem vpliva na nadomiščanje stroškov in potem deloma gre tudi za neskladnost z nacionalnimi in uh, regionalnimi predpisi in ponekod je bilo treba spremeniti zakonodajni okvir doma da se lahko uporablja poenostavljena metoda in potem um, nekateri tudi zelo konzervativno gledajo na te poenostavljene metode. Um, um, nekateri pač želijo, da se vsak strošek dokaže, ker ni zaupanja. So pa seveda tudi še specifične točke, kar zadeva tri vrste eh, v okviru metode poenostavitve. Nekateri so rekli, da je prak za odstotek, ki se um, um, uporabi za povračilo posrednih strošov je prenizek. Mi nimamo zgodovinskih eh, historičnih podatkov o tem in seveda so tudi ukrepi EDF zelo različni, nimamo nekih standardov in kar zadeva pavšalne zneske je med glavnimi bojaznimi ta, kaj se zgodi, če se aktivnost, eh, za katero se je odobril pavšalni znesek, ne izvede v celoti, samo 80 odstotkov. Kaj je potem eh, s preostankom? Ehm, in nekateri pravijo, da je treba eh, biti bolj previden pri uporabi tega zadnjega tipa pri pavšalnem znesku. Preden predam besedo gospe Schönhofer, Želim povedati še naslednje. Nasplošno je slika pozitivna, gibljamo se v pravo smer, tako menim, veliko je bilo izboljšanja, kar zadeva regulativni okvir in tudi smernice, ki so na voljo, vedno pa je še prostor za izboljšave in mislim, da moramo storiti dvoje, moramo iti globlje in si ogledati individualne možnosti po. Eh, poenostavljanja obračunavanja stroškov in potem, kje lahko pomagamo posameznim državam članicam, lahko pa gremo tudi v širino. V mnogih intervjujih se je pokazalo, čeprav nismo spraševali potem, um, predvsem torej harmonizacija med Evropskim eh, socialnim skladom in skladom za regionalni razvoj. To nas je malo um, presenetilo. Um, mi smo mislili, da če bi ta dva regulatorna okvira bolj zbližali, da bi s tem dosegli veliko. Hvala lepa. Kot rečeno, to je delo, ki še poteka. Hvala gospod Blumajo. Gospa Mihajlova me je prosila, da nekaj časa vodim to sejo, ker ima no in drugi termin gospod Blumajer za uvod v poenostavljene možnosti obračovanja na stroško in kako se v praksi s tem ravna. Ste predvsem pozvali, da e, so regulatorni okviri za posamezne strukturne sklade, da jih je treba prilagoditi kar zadeva Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj. To pravzaprav rad slišim in radi bi to tudi uresničili, vendar smo obtičali na pol poti. In mislim, da nas čaka še kar nekaj za prihodnost. Takoj bomo nadaljevali z naslednjo eh, predavateljico gospod Hrta Šötling-Schönhofer o ekoheziji in ukoliko eh, nam ekohezija lahko pomaga Eh, uveljaviti poenostavljene postopke. Gospa Šunhofa, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala, da ste zdaj izminjali te prosojnice, kajti težko bi bilo, če bi eh, gospod Bahtler in jaz morala zamenjati eh, te prosojnice. Present. Govorila bom v angliščini. Z veseljem vam bom predstavila prve rezultate študije o e-koheziji. Eh, to študijo, študijo izvajamo. In eh, prosili so me, da vam na kratko predstavim sam koncept ekohezije, kaj stoji za njim, eh, kakšno je trenutno stanje, kaj vemo o trenutnem stanju in prosile so me tudi, naj vam predstavim nekaj eh, zaključkov. Partnerski sporazumi so glavni vir naših informacij. Prav tako smo tudi eh, preučili nekaj dokumentov v državah članicah, tako da smo videli, kako tam poteka izvajanje. Eh, kakšen je koncept, kakšna je racionala e-kohezije? Izhodišče je naslednje. Upravni stroški so eh, dosti previsoke. To vsi vemo zlasti, eh, ko govorimo o eh, izboru projektov in spremljanju projektov. Namen e-kohenzije je zmanjšati upravno breme za upravičence. In to je ena od desetih točk eh, reforme kohezijske politike v trenutnem obdobju. Eh, kar zadeva definicijo. E-kohezija je elektronska izmenjava informacij med na eni strani upravičenci in organi upravljanja in eh, organi upravljanja in drugimi eh, organi, ki se ukvarjajo z izvajanjem projekta. Tu so skupna pravila, zato da bi imeli bolj poenostavljeno računovodstvo in da bi imeli tudi bolj natančno poročanje o eh, uporabi sredstev. Kako pa lahko spremljamo eh, v sistemu izvajanje ekohezije? Najprej mora država članica v partnerske sporazumu in v akcijskem načrtu po 15. 15. členu uredbe o skupnih določbah, torej morajo napisati, kako nameravajo izvajati sistem e-kohezije. Redno to spremlja odbor za eh, spremljanje, monitor in tudi komisija mora imeti svoje stališče do e-kohezije in države članice morajo pripraviti tudi poročila o napredku o e-koheziji. Zahteve ki izhajajo iz e-kohezije, se nanašajo samo na tiste, ki so podpisali finančni, eh, eh, finančne pogodbe. Eh, ne nanašajo pa se na tiste, ki so vložili prošlo za financiranje. In pomembno pa je, da se ne zahtevajo no- Eh, nobene tehnič, tehnični pogoji, izpolnjevanje tehničnih pogojev. To je zelo uh, logično, zato ker ekohezija ni nekaj, kar bi padlo z neba, ampak so se sistemi postopno razvijali. Države, članice, regije, operativni programi morajo izbrati najboljše eh, načine za nadaljni razvoj tega koncepta. Obstajajo pa minimalne zahteve. In ena najpomembnejših minimalnih zahtev je načelo enkratnega vnašanja podatkov. E, upravičenec samo enkrat unese v sistem e, podatke, ne večkrat. Potem je tu še koncept interoperabilnosti, to pa pomeni, da e, upravičenec v program zagotovi informacije enkrat in so institucije tiste, ki si izmenjavajo dokumente in ne zahtevajo od eh, upravičenca, da petkrat ali šestkrat isto stvar pošle večkrat. Potem moramo imeti sistem revizorske sledi, elektronske revizorske sesti, seveda so potem tu še druge eh, zahteve, eh, zahteve o prisnosti podatkov, zahteve o tem, kako se ti podatki eh, hranijo. Kakšna je trenutna situacija? Dosti informacij nimamo o tem, kaj se dogaja na tem področju. Partnerski sporazumi morajo vsebovati podrobne informacije o tem, kako se eh, sistemi e-kohezije načrtujejo in izvajajo v državah članicah. Pol držav članic je zelo dobro in podrobno opisalo te sisteme, druga polovica držav članic pa je zelo na kratko razložila, kaj imajo in nič ne vemo o kakovosti sistemov, kar pomeni, da v tej fazi ne moremo presojati, ali je osnovni na, eh, namen, ki je bil zmanjšali upravno breme za opravičenost, bil dosežen. Načeloma pa lahko rečemo, da imamo štiri tipe sistemov. Imamo države članice, ki imajo en sistem za vsak sklad. Se pravi, da imamo več eh, oblik eh, sistemov ekohezije glede na sklade. Potem so nekatere države članice, ki imajo en sistem na regionalno upravno enoto. To je tudi v skladu za zahtevami ekohezije, ampak to je šele v uh, razvoju. In potem so pa tu še mešani sistemi. Ene države imajo uh, en sistem za vse sklade, potem uh, imajo države članice skupne sisteme za uh, EFSI in za kohezijske sklade, drugi uh, skladi so pa izven teh sistemov. Potem V našem poročilu govorimo tudi o profilih držav članic. To pomeni, da opišemo, kakšne sisteme imajo države članice. Ne bom se spuščala v podrobnosti, tukaj vidite eh, splošno sliko. Nekaj držav članic je za enim samim enotnim IT sistemom, na desni strani pa so navedene tiste države, ki imajo mešane ali kombinirane sisteme. Kaj pa lahko rečemo o trenutnem stanju? Vsi ti sistemi so postavljeni. To smo od držav članic tudi zahtevali. Ampak obstaja razlika med tem, ali nekaj obstaja in eh, ali to tudi deluje. Vem, da pri operativnih programih eh, sistemi veliko krat obstajajo samo teoretično. Nismo se sicer spuščali v vse podrobnosti. V praksi bo pa treba prilagoditi eh, te sisteme tako, da bo mogoče eh, naložiti 2016 eh, eh, letnih poročil o izvajanju. Nekatere države članice so pokazale, da so kar ambiciozne. Eh, naredijo več, kot pa od njih zahtevajo minimalne zahteve, ki so zelo enostavne, kot sem prirekle. Nekatere države članice imajo več eh, podrobnostih zahtevanih o eh, kazalnikih, o indikatorjih, se pravi, imajo podrobne eh, še indikatorje predvideni, kot so skupni. In to bo seveda olajšalo vrednotevje, ki bo izvedeno v času izvajanja programa. Upamo, da bo ekohezija zmanjšala upravno breme. E, ocene kažejo po eni strani 11 odstotkov manjše breme, e, druge študije pa so nekoliko manj optimistične, pa govorijo o 4 ali 5 odstotne zmanjšanje upravnega bremena. Ampak to je v bistvu teoretično. Kaj ti? V praksi to pomeni, kako dobro so sistemi prilagojeni. V elektronskem sistemu lahko odražate samo procese, ki ste jih eh, postavili. Z drugimi besedami, ekohezija je orodje. Če pa vam ne bo uspelo zmanjšati administrativnega bremena procesov, pa ne boste eh, mogli z ekohezijo poenostaviti vsega. E-kohezija je samo eno od orodij, ki vam je na razpolago. Nekatere države članice uporabljajo resnično inovativne načine za razvoj popolnih elektronskih sistemov za izmenjavo podatkov. Po drugi strani so pa druge države članice, ki so ta sistem razširile tako, da so vključile eh, tudi, eh, tudi eh, tist, te, ki eh, vlagajo eh, prošnje za eh, pr projekte oziroma za sredstva. Ampak eh, imeti en sistem ni edina stvar. Postopno je treba oblikovati povezan, integriran pristop in to bo res tista prava korist, ki jo iščemo. In končno vprašanje je, ali e-kohezija prispeva k poenostavitvi? To je zelo težko vprašanje, težko je nam odgovoriti. Sistemi e-kohezije lahko pomagajo, da se izognemo podvajanju, unašanja in pošiljanja dokumentov. Če pa uvedete nov sistem, se običajno na začetku upravno breme poveča, zato ker je treba Eh, sistem vzpostaviti, eh, usposobiti ljudi, ga zagnati in tako naprej. Kar pomeni, da je na samem začetku mogoče pričakovati eh, večje upravno breme in da se koristi pokazajo šele pozneje. Ena ovira je pomembna, na njo se moramo osredotočiti. V mnogih primerjih nacionalna zakonodaja zahteva dokumente na papirju ampak načelo ekohezije je pa brezpapirno poslovanje. Se pravi, v nekaterih državah eh, nacionalna zakonodaja zahteva, da se vlagajo tudi dokumenti na papirju in to lahko kar, eh, kar eh, uvira uvajanje ekohezije. Treba je res spremljati, kakšne so koristi upravičencev in Prav tako bi bila potrebna analiza eh, stroškov in koristi uvajanja ekohezije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za eh, to predavanje, gospod Dütling Schönhofer. Majhen komentar z moje strani. Pričakovanja, ki jih imamo tudi do ekohezije, se očitno uh, nekako um, ne izpolnjujejo zaradi načina izvajanja na ravni držav članic. Vsaka država zase eh, si očitno vse izmišljuje na novo in nimamo nekega enotnega koncepta. In če se to ne bo spremenilo, potem bo problem ta, da na evropski ravni v Evropskem parlamentu ne bomo mogli primirjati izvajanja programov. Razen, če nam države članice posredujejo vse podatke, ker sem tudi član odbora za čunski nadzor, vemo, da je to problem. Vendar tudi sami ste izrazili upanje, da obstajajo take možnosti in da bo v prihodnosti prišlo do izboljšav in do večje enotnosti. Najlepša hvala naslednji na vrsti profesor John Bachtla eh, z vprašanjem, ali je simplifikacija samo fikcija zaradi številne, številnih uredb smirnic in revizijskih procesov, eh, ki jih imamo. Zelo um, radovedni se, no kako boste odgovorili na to vprašanje? Hvala, gospod predsedujoči. Kot ste rekli, gre za provokativni naslov, vsaj malo. Sam želim nekako razširiti pogled na vprašanje poenostavitve V bistvu bi želel govoriti o dveh eh, naborih vprašanj. Prvič, eh, kako dalec smo pri poenostavitvi, kakšen napredek je bil dosežen v eh, tem obdobju po zadnjih reformah in drugo vprašanje, kam pa naj gremo v prihodne, kaj moramo narediti v prihodne in kakšen je program prihodnih reform. Svojo predstavitev Eh, črpam iz eh, študije, ki je bila izvedena v 15 državah članicah pri eh, njihovih organih upravljanjih. To je v okviru IQ-neta 18 organov upravljanja iz teh 15 držav je sodelovalo. 20 let že obstaja ta mreža in se osredotoča na praktično izmenjavo izkušenj. In poleg tega sem pri svoji predstavitvi uporabil tudi eh, raziskave in razprave o tej temi doslej. In prav tako imate eh, določene informacije v dokumentaciji, ki ste jo dobilo. Najprej želim povedati nekaj o napredku, ki smo ga dosegli do sedaj. Eh, in v zvezi s tem lahko rečemo, da eh, lahko postavimo prejšnje dve predstavitvi, ki smo jo ravno kar slišali, v širši kontekst. Prejšnja govorca sta že povdarila, da je bil narejen kar precejšen napredek. Reforme so izboljšale na mnogih področjah upravljanje in izvajanje programov. In ljudje to tudi tako dojemajo. Tukaj vidite uh, oceno organov upravljanja, ali se strinjajo uh, eh, za vprašanje, da poenost, uh, poenostavljeni stroški, poenostavljeno obračunavanje kaj spremeni. In na levi strani vidite stolpce, ki kažejo tiste, ki so najbolj vplivali na izboljšanje upravljanja. Uh, zlasti po, eh, poenostavljanju obračunavanja stroškov, vključno z fiksno obrestno mero, z, vključno z eh, pavšalnimi zneski in tako naprej, prinašajo največjo dodano vrednost. Na druge strani pa eh, je izraženo dosti več skepticizma. Veliko jih je skeptičnih do tega, eh, da, da ta način dejansko prispeva k zmanjšanju upravnega bremena in zaradi tega se pojavlja previdnost v nekaterih državah članicah. Nekatere države članice se odločijo samo za minimalne zahteve. Vemo, da gre tu za nekaj novega in zato je ta eh, skepticizem mogoče tudi posledica novosti. Potem Eh, bi morali pri ocenjevanju napredka priznati tudi pobude, ki so jih eh, prevzele same države članice, ko so se odzvale na določbe, ki so jih eh, sprejele. Na mnogih področjih je bil dosežen napredek, zlasti kar zadeva poenostavitev pravil za upravičenost in pa kar zadeva harmonizacijo pravil, potem so poenostavljeni tudi obrazci ti obrazci so sedaj enaki, eh, skupni eh, mnogim državam članicam, potem je bil dosežen napredek tudi eh, v zvezi z harmonizacijo informacij o rezultatah, potem so enotne spletne strani, skupni standardi za postopke vlaganja in eh, upra, uh, upravičenci se sedaj bolje znajdejo v teh sistemov. Torej, prišlo je do poenostavitve programske arhitekture, prav tako uh, se je predvsej eh, zmanjšalo breme v mnogih programih in tudi poenostavilo delo izvedbenih organov. No in ne nazadnje so sistemi sedaj bolj racionalni in tudi spremljanje je enostavnejše. No, treba je pa priznati, da je področje poenostavitve nekaj, kar moramo razumeti v širšem kontekstu. Tu je namreč več plasti spreminjanja zakonodaje. Zakonodaja se je spreminjala skupaj z reformami. Najprej eh, so se spremenili strukturni skladi že 88. leta, 1988. leta in potem se enostavno nalagajo v plasteh različne določbe, različne zakonodaje po vsaki reformi in s tem se seveda veča tudi kompleksnost, cela stvar postaja bolj zapletena. Veliko razlogov obstaja za eh, spremembe, po eni strani veliko upravičenih razlogov obstaja za spremembe, ampak po drugi strani pa vse te spremembe prinesejo seboj nove izzive. Eh, pojavijo se novi upravičenci, pojavijo se novi postopki eh, vlaga, vlaganja zahtevkov, postavijo se novi ukviri za institucionalne odnose. sedaj pa mi dovolite, da se dotaknem stvari, ki skrbijo vsaj nekatere organe upravljanja. E, tu vidite več naslovov. Najprej imamo tu strukturna in sistemska vprašanja in težave. Na samem vr, e, vrst, vrhu je e, pleten postopek imenovanja organov upravljanja. V mnogih državah članicah je to kar boleč proces in dolg proces. In seveda to ovira napredek pri sami implementaciji potem. K, eh, organi upravljanja menijo, da je harmonizacija pravil nezadostna, zaradi tega pride do frustracij. Pri harmonizaciji bi morali narediti več, zlasti ko gre za uh, strukturne investicijske sklade in tudi ko, za, eh, ko gre za povezavo med različnimi političnimi področji in pa uh, usklajenost drugih instrumentov. Uh, potem so bile izražene tudi skrbi zaradi dodatnih zahtev. E, naprimer, nove pobude se uvajajo, e, ki sem jih že omenil. In potem druga stvar, ki skrbi e, organe upravljanja, se nanaša na e, interpretacijo in pa na usmerjanje. Tu gre v bistvu za pomankanje pravne varnosti oziroma obstaja pravna negotovost. E, razlog Razlogov je več. E, glavni razlog je kompleksnost zakonodaje, potem pa tudi določena nedoslednost e, zakonodaje. Veliko krat se umerja, umenja tako imenovani gold plating, se pravi pre, pretirana zakonodaja. Države e, članice so često obtožene, da pre, preveč e, zahtevajo v svoji e, zakonodaji govorimo lahko celo o armov platingu, se pravi še bolj, rigidno, eh, še bolj rigidna zakonodaja. In zaradi take zakonodaje eh, pa je treba zahtevati, da se države članice prilagodijo in zagotovijo določeno pravno varnost. Potem je tu še eh, komisija in njeno usmerjanje zakaj gre tu, kaj pomenijo te smernice komisije, a je to že zakonodaja, ali je skoraj zakonodaja, ali je to mehko pravo, ali je to nekaj, kar ug, ugrizne eh, lahko komisijo takrat, ko bo eh, revidirala. Potem eh, je, so tu še omejitve uporabe, eh, uporabe predhodno določenih obresti oziroma enotnih obrestih potem eh, so, so pa eh, se pojavili tudi predlogi za spremembo na področju revizije. Eh, osredotočiti se moramo tudi na možne rešitve, ne samo na procese. En od predlogov, ki so ga dali organi upravljanja v mreži, je naslednji. Lahko bi imeli skup, skupne Eh, interpretacijske eh, kontakte med organi upravljanja eh, revizorji in komisijo, tako da bi vsi na enak način razumeli pravila in da bi tako lahko odpravili probleme in težave sproti. Potem si nekateri želijo več sorazmernosti, kar zadeva revizije in pa nadzor ta sorazmernost eh, temeli na obsegu financiranja, se pravi na uh, eh, tist, tistem znesku, kjer se lahko pojavi več napak. In tako pridemo do tretjega predloga. Obstaja kar nekaj možnosti, da bi racionalizirali teh več plasti eh, revizije. Zlasti tam, kjer obstajajo dobri nacionalni sistemi in kjer eh, se izkaže, da imajo eh, dobre prakse in zaradi tega je potem mogoče zmanjšati količino revizij na e, evropski ravni. Pravila bi morala biti bolj harmonizirana in bolj enotno interpretirana v, naše, eh, v naših dveh dokumentih boste našli kar nekaj predlogov za hitre rešitve. To so hitre, enostavne spremembe, ki jih je mogoče narediti brez eh, kakih hudih zakonodajnih sprememb. In eno od pomembnih območij, zlasti te za spremembe po letu 2020 je to, ali bi lahko zakonodajne zahteve uskladili med seboj. In eno od teh področji, ki se je skazalo zelo pomembno, se nanaša na odnos med kohezijsko politiko in politiko eh, varovanja konkurence. Ali eh, potrditev operativnih programov lahko povežemo z eh, zaključenim postopkom notifikacije. In če to eh, perspektivo še malo razširimo, lahko rečemo, da moramo priznati omejitve sprememb, ki jih lahko naredimo znotraj obstoječega sistema skupnega upravljanja. Kajti človek gre lahko samo tako in tako daleč z določenim že obstoječim upravljalskim sistemom. Skupno upravljanje je pomembna uh, značilnost kohezijske politike, priznati pa moramo, da ne deluje tako učinkovito in ekonomično, kot bi morala. In zlasti v tem obdobju, ko razmišljamo, uh, kaj narediti v prihodnje, po obdobju Eh, po letu 2020, katere spremembe narediti takrat. Eh, priporočilo, ki ga želimo meniti, je uporabiti načelo subsidijarnosti in sorazmernosti, tako da bi razmislili, kje bi eh, omejili skupna pravila tam, kjer je to treba in kako zagotoviči večjo fleksibilnost za nacionalna pravila in sistema tam, kjer se leti eh, izkažejo kot učinkovit ti mehanizmi za eh, zmanjševanje tvegan. Hvala lepa za vašo eh, pozornost. V gradivo boste našli dodatne informacije o tem, kar sem vam dosedaj govoril. Vielen Dank, Herr Professor Bachtler. Hvala, gospod profesor Bachtler, za ta pregled in da eh, eh poenostavitev eh, ni nujno, da ostane samo fikcija, temveč eh, imate tudi predloge za rešitve. Predvsem ste omenili vprašanje skupnega upravljanja in rekli, da bi tudi tam še lahko zagotovili določeno poenostavitev, zato sem hvaležen. Eh, sedaj smo torej slišali strokovnjake. In sedaj bomo slišali tiste, ki so pristojni za izvajanje evropskih strukturnih skladov, to so države članice in regije. Začela bo gospa Chantal Moreau, ki je pristojna za evropske programe pri regionalnem svetu Auvergne-Rhône-Alpes. Gospa Moreau, beseda je vaša. Je vous remercie. Eh, Najlepša hvala. Najlepša hvala predvsem za to uh, vabilo, da pred vami eh, danes povem nekaj besed. Zdi se mi zelo pomembno, da imam to priložnost, kajti mi smo v vsakodnevnem kontaktu z izvajalci projektov in skupaj moramo najprej razumeti, potem pa uporabljati evropska pravila, nacionalna pravila in regionalna pravila. V moji regiji Overne Honalp smo odgovorni za več operativnih programov. Eh, eden se nanaša na eh, sodelovanje, drugi trije na regionalno politiko. Več kot 800 milijonov evrov predstavljajo ti programi in to vam tudi kaže, kako eh, zelo je za nas to pomembno in kako moramo paziti na pravilno uporabo pravil. V Franciji je prišlo do dveh eh, pomembnih sprememb. Najprej so eh, lokalni organi postali organi upravljanja za evropska sredstva eh, v obdobju 2014-2020. Potem je pa to od, odgovornost prevzela država. Regije so imele določene izkušnje na tem področju, ampak odgovornost, ki so jo dobili, ki so jo dobili te organi, obstaja od leta 2014. Torej. 2015 smo uh, imeli reformo, eh, teritorijalno reformo in tako smo lahko uh, zmanjšali število regij in zato uh, je naša regija sedaj samo ena. Prej sta bili dve. E, sprašujemo se lahko o vlogi, e, o vlogi organa upravljanja v primerjavi z vlogo izvajalca. E, in Eh, kot sami veste, organ upravljanja predstavlja samo en, eh, eh, enega od organov, samo eh, en del verige, ki je odgovoren za nadzor, medtem ko mora eh, izvajalec projekta biti res v centru našega razmišljanja o tem, kako poenostaviti pravila, ki se nanašajo na regionalni razvoj. Danes eh, naj bi govorila o zmanjšanju upravnega bremena za upravičenjo. Morali bi najti čisto konkretne primere, kajti tu gre za zelo konkretna vprašanja. Rada bi se odzvala tudi na to, kar sem slišala. Zlasti bi želela uh, govoriti o uh, postopkih brez papirja, o e-cohesion. Prav gotovo je to nekaj, kar nam bo pomagalo uh, prihraniti čas, denar, eh, energijo. Ampak še nekaj drugega je. Zelo pomembno je, da se srečamo z izvajalci projektov, z, eh, z avtorji projektov, zato da nam lahko razloži, razložijo, kaj za njih projekt predstavlja. To je zelo pomembno. Naj vam dam konkreten eh, primer iz tega pro, eh, programskega obdobja. Imeli smo nekoga, ki je imel zelo pomemben in zanimiv projekt na okoljskem eh, področju. Eh, eh, ta pro projekt se je lepo umeščal v naš operativni program, vendar pa je poslali smo mu dogovor in opazil je, da se zahteva njegova investicija pet let poklical me je in je rekel, dobro, moja postaja je eksperimentalna. Eh, ohranil jo bom dve leti, potem pa ne vem, kaj bom naredil. Če bo projekt uspel, ga bom ohranil ali prodal. Ampak danes ne vem, če bo ta projekt te poskusne postaje eh, eh, uspel. Eh, na koncu se je eh, končalo tako, da je uporabil lastna sredstva. Skratka. Eh, v, uh, pravil, v pravilih najdemo eh, pravila, ki so korisna za nekatere stvari, se pravi preprečujejo selitev določenih dejavnosti v tujini, po drugi strani pa so nekatera pravila posem neživljenska. Zato mor, moramo govoriti z izvajalci projekta, z avtorjem projekta, se z njim pogovoriti o vsebini projekta, o načinih izvada. E, prav tako ne smemo pozabiti na državne pomoči. To je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. S tem se s kolegi veliko okvarjamo. E, prej smo e, govorili o poenostavljenem načinu obračunavanja stroškov. To pozdravljamo. Danes imamo več režimov državnih pomoči. Eh, vendar pa ne vemo, ali lahko to metodo poenostavitve izračunavanja stroškov uporabimo ali ne. Eh, če, eh, če upravičenec dobiva tudi državno pomoč. Torej, to, so, to pomeni, da inovativni programi ne vedo, kakšna so tveganja. In da teh tveganj ne poznajo včasih ne organi upravljanja, ne eh, E, ne e, izvajalci projekta oziroma lastnike projekta. E, tu bi omenila tudi načelo zaupanja do upravičencev. Nekatera majhna podjetja so inovativna in lahko predložijo več projektov v enem samem programskem obdobju. Mi izberemo eno operacijo za enega nosilca, eh, ga eh, obiščamo in kontroliramo. Če ugotovimo, da je vse v redu, odločimo se, da ne bomo naslednje leto prišli še enkrat kontrolirati tega nosilca. Torej ga izključimo iz eh, svojega načrta kontrola. Vendar to ne pomeni, da eh, ga pustimo čisto uh, Eh, primeru, ampak skušamo enostavno nekoliko olajšati to eh, kontrolno brenjo. No, kar zadeva nadzor. Imamo eh, že izkušnje, ko smo delovali kot umestni organ. Zelo mi je žal, da nikoli ne razlikujemo med napako in goljofijo. Ko gre za neko majhno skupnost, ko gre za majhno podjetje, e, je, moramo vedeti, da težko razumejo vso zakonodajo. Že mi imamo včasih težave z razumevanjem vseh pravil in zakonodaj, ampak eh, direktor nekega majhnega podjetja ima pa s tem še toliko več težav in potem se zgodi, da naredi kako napako, da eh, ne spoštuje rokov. Eh, in eh, pride do, eh, do, do napak, ne do goljofije. In zato uh, moramo reči, nosilec projekta ima pravico do zmote, pravico ima, da naredi napako in da zato ni kaznovan. Prav tako se mi zdi pomembno, da se obrne dokazno breme. Eh, pri nadzorih moramo sedaj mi dokazovati, da nismo naredili napake. Eh, nadzornik pride, najbrž imate Eh, nekaj narobe, nekaj ste narobe narediti in jaz bom to našel. Ampak eh, nosilec projekta, direktor nekega malega podjetja želi subvencijo, da bi izvedel svoj projekt in nič drugega. Torej, če želimo res eh, imeti stopno napak, ki bo eh, skladna s tem, kar se dogaja na terenu, moramo razlikovati med napakami in eh, goljofijo. In danes se napake sankcionirajo. Večja kot je napaka, večja je kazen. Nemogoče je eh, obdržati stopno napak dva, eh, dveh odstotkov. In ko eh, sprejmemo nek eh, program, neka sredstva za program, s tem sprejmemo že, da ne bomo mogli vsega obdržati zaradi napak. Torej, ne bom več govorila o poenostavljenem obračunavanju stroškov. O tem je kolega povedal že kar veliko, ampak naj vam povem naslednje. Več tipov poenostavljenih stroškov je in ena od opcij je lahko taka. Imamo, gre za en člen iz uredbe in na podlagi tega člena je e, napisanih 24 strani razlage. Torej, in pa smernic. Za zaključek, meni se zdi, da je upravljanje evropskih programov nekaj, v kar moramo imeti zaupanje, ampak zaupati mora država članica. Drž eh, Pardon, zaupati mora komisija država članica. Eh, komisija mora zaupati tudi eh, organom upravljanjem, kajti imamo svoj kodeks ki ga moramo spoštovati, imamo tudi svoje nacionalne oblike nadzora. In ko nekdo zahteva evropska sredstva, je nadzor nad tem nosilcem dosti bolj eh, strok in eh, dosti bolj pogosten, kot če nekdo zahteva nacionalne subvencije. Pri regionalni politiki komisija delegira državam članicam in potem države članice lahko potem delegirajo eh, navzdol. Uh, upravljanje evro, uh, evropskih sredstev, mislim, da bi to subsidijarnost morali pripeljati do konca, kar zadeva nadzor in kar zadeva upravljanje teh sredstev. Ja, dank for... Hvala, gospa Moro, in veliko uspeha pri izvajanju zdaj še večjih pristojnosti v vaši regiji. Omenili ste pomembno temo. Uh, kaj je napaka. Zmota je človeška, ste rekli, in kako ravnati s tem, ki se začne goljofija, ki potignemo mejo in kako ravnamo s tem. In seveda tudi predpisi o reviziji. Če um, se stikajo evropski predpisi z nacionalnimi in prihaja do razlik, to otežuje delo, predvsem organov upravljanja. Tudi to je pomembna točka, ki jo moramo opoštevati. Eh, eh, Ker smo z gospo Moro eh, slišali glas iz zahodnega območja Evropske unije, bo dobil sedaj besedo namestnik ministra iz Ministrstva za regionalni razvoj vzhodne države članice. In sicer je to gospod Pavel Horonži iz Poljske. Prosim, beseda je vaša. Gospod predsednik, najlepša hvala. V veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami, da delim z vami svoje izkušnje. Bil sem direktor zadolžen za Evropski socialni sklad na Polskem, vse od pristopa Polske k Evropski uniji, tako da večino svoje predstavitve utemeljujem na izkušnjah, ki sem jih pridobil kot javni uradnik v polski upravi. Na začetku bi vam rad predstavil nekaj več podrobnosti v zvezi s splošnimi pristopi, ki smo jih sprejeli tekom pogajanj. Potem se bom skušal nekoliko osredotočiti na prihodnje korake, na korake, ki bi jih morali storiti nazaj, ter na koncu ocenil še potencial za izboljšave ko smo se pogajali o novih finančnih perspektivah, je obstajalo kar nekaj diskurzov. En diskurz se je nanašal na poenostavitev, drugi na usmerjenost na rezultate. Večina držav članic, se mi zdi, je izrazila svoje pomisleke na teh dveh področjih ti dve področji naj bi tudi obravnavali v novi finančni perspektivi. Ko si pogledamo pogajanja in rezultate, lahko rečemo, ja, dobro, nekaj semen smo posejali, ampak kakšen donos sedaj pričakujemo, ali sploh bo žetov, to je vprašanje. To je vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti. Če si pogledamo polsko oceno oziroma tudi mojo oceno pogajanj, ugotovimo, da se je prvič zgodilo, da so se dejansko izvajali mehanizmi, ki so bili usmerjeni na rezultate vendar so se leti izvajali na splošni ravni. Ex ante pogojevanje je koncept, ki vam ponuja določene možnosti, kako izboljšati okolje, kako izboljšati posredovanje, pravzaprav zagotavlja neke vrste predhodne pogoje, potem finančni instrumenti in spodbujanje leteh. Po mojem mnenju je to področje, ki ga nismo v celoti še raziskali in izkoristili v kontekstu strukturnih skladov, zato bi za številne organe upravljanja to zagotovo bila ena od koristnih možnosti. Potem izvajanje stroškovnih možnosti. Vse skupaj se zdi zelo privlačno. Naprimer, uvedba skupnih akcijskih načrtov, ki bodo usmerjeni na doseganje rezultatov, ki bodo presegali zgolj to splošno kulturo v smislu, da bomo preverili račune ter dokumentacijo ter se osredotočili bolj na rezultate. Če si pogledamo večje projekte, naprimer, ko gre za povečevanje pragov za večje projekte, ki naj bi jih poslali komisiji, tu smo dejansko storili korak naprej. Tudi operacije, ki prinašajo prihodek, so pomembne. Uvedba pošaljnih zneskov je pomembna. Žal smo jih unesli zgor v nekaterih sektorjih. Pozorno obračunavanje, uporaba algoritmov. Takšen pristop je bil zelo dobrodošel. Vprašanje pa je, kako so se te obljube in pričakovanja potem izpolnjevale. Dobro, sam diskurs se je spremenil, kot vidimo, sama praksa pa ne, vsaj ne bistveno. Če si pogledamo obveznosti in postopke, po mojem mnenju se ni nič spremenilo pravzaprav. Žal mi je, da je do tega prišlo, zato ker sem sedaj zadolžen za izvajanje na polskem. Sedaj dejansko ugotavljam, koliko me stane, da kolege prepričam v to, da se lotijo CSO-jev. Mislim, da sem v podobni situaciji, kot če bi pritiskal obzid. Nič se ne premakne, poslujemo kot običajno in na tak način si vsaj zagotavljamo neko varnost. Takšno je pač realno stanje kaj pravijo revizori. Zadeve so tako globoko ukoreninjene v vseh glavah, da je dejansko težko spremeniti mentaliteto na ravni organov upravljanja in na ravni umestnih organov najdemo kakšne bolj inovativne zamisli, te pa potem pridajo v nasprotje tem vprašanjem. In ko se opravlja revizija, kako naj pojasnimo, da smo se v določeni meri oddaljili od tistega, kar je zelo natančno opisano v smernicah. Te zadeve se niso bistveno spremenile. Zanimivo je pogledati tudi, kakšna so neskladja. Če si pogledamo pobudo za zaposlovanje mladih ter socialni sklad, devet regij je na polskem, ki so upravičene do pobude za mlade, šest ali sedem jih ni upravičenih, vseeno pa smo se odločili, da bomo prednostne naloge izvali predvsem na področju integracije mladih na trg dela. Osem dodatnih kazalnikov smo sprejeli poleg obstoječih 29, na podlagi katerih se ocenjuje upravičenost regi. Teh 28 kazalnikov za ESF in dodano vrednost nam ni v nobeno korist, zato ker nam ne ponujajo nobenih dodatnih informacij v primerjavi s standardnimi kazalniki, ki veljajo za socialni sklad. Zanimivo je tudi to, da smo strani komisije že prejeli prvo oceno izvajanja pobude za zaposlovanje mladih. S kolegi se še vedno pogovarjamo o tem skupaj s komisijo. Eno od ključnih priporočil namenjenih Polski se nanaša na izobraževanje usposabljanje in tako naprej. Predvsem se vsi ukrepi nanašajo predvsem na tiste posameznike, ki se sploh ne uspejo registrirati na agencijah za brezposelne. Ko se stopi v stik s temi osebami, je treba najprej preveriti, ali so upravičeni do vseh teh ukrepov, preverimo, ali so stari manj kot 28 let, ali imajo tudi dokumente, ki dokazujejo, da niso zaposleni. Zakaj bi mi morali dokazati, da ljudje, ki sodelujejo v projektih, vas dan zapravijo na tem stažu in da sočasno nimajo dodatnega prihodka? Ali ni to povsem nelogično? Če boste udeleženi v usposabljanju, verjetno nimate časa za to, da opravljate še redno službo niti ne morete sočasno opravljati dodatnega pripravništva. Vse to se dogaja na visoki politični ravni, kar se je nekoliko spremenilo, ampak če si zadeve res bolj podrobno ogledamo, ugotovimo, da se dejansko kaj veliko ni spremenilo. Potem neusklajenost kohezijske politike ter pravil za državno pomoč, ko gre za operacije, za ustvarjanje prihodkov in državno pomoč. Glavni problem, ki ga imamo s kohezijsko politiko, je to, da je kohezijska politika pravzaprav bojišče, na katerem se borjujejo razno razne evropske politike. Tako da potem ne vemo, ali naj uporabljamo pravila, ki veljajo za državno pomoč, pravila, ki veljajo za kohezijsko politiko ali pravila, ki jih nalagajo nadzorni organi, naprimer ekohezija. Zamisel sama po sebi je odlična, ampak vprašanje je, ali bomo te postopke uskladili, poenostavili, ali bodo vsi postali elektronski, ali bomo ekohezijo izvajali na podlagi obstoječih postopkov. To je tisto ključno vprašanje. Dobro, ekohezija, vse lepo in prav, tudi za upravičence in tako naprej. Ampak, če si pogledate delegirano uredbo komisije in ko si pogledate, katere informacije vse je treba posredovati, ugotovite, da gre za dolg seznam informacij in upravičenci so tisti, ki bi morali posredovati večino teh informacij. kot rečeno, zamisel sama po sebi je dobra, ampak v realnem življenju težko izvedljiva. Kako naj izlezemo ven iz te luknje? Ne moremo veliko doseči, po mojem mnenju, če ne bomo spremenili same filozofije izvajanja. Nekdo je že rekel, da so efektivni stroški, naprimer, super, zato ker smo varni, nič sicer ne bomo dosegli, ampak vsaj denar bomo dobili nazaj. Po mojem mnenju bi morali zadeve nekoliko uravnotežiti, bolj bi se morali usmeriti v rezultate, potem pa postopke prilagoditi novi filozofiji. V nasprotnem primeru bomo vedno ugotavljali, ali je to skladno z javnimi naročili in z razno raznimi področji, namesto da bi se osredotočili na rezultate. Klasičen primer so naprimer SCO-ji, e, javna naročila, zakaj po enostavljenih stroškovnih možnostih SCO-jev ne bi mogli uporabiti v samih operacijah, kjer je večji delež le teh javno naročanje. Nobenega razloga ni za to. Zato bi res morali pogledati, kakšne rezultate dosegamo in želimo doseči na mesto, da se ukvarjamo s tem, ali so zadeve skladne z uredbami. Druga pomembna zadeva, ki po mojem mnenju se upada z nekaterimi zamislimi, ki smo jih že slišali. Nima smisla, da kopičimo nova dodatna pravila preko nadaljnih revizijskih postopkov. Namreč bojimo se, da bomo čez pet let imeli potem cel kup nekih pravil, ki spoh ne izhajajo iz zakonodaje ali uredb, temveč bodo to pravila, ki jih bodo začrtali revizori. Končni sodnik je vedno revizor. Morda je smiselno imeti revizijski odbor, ki bi lahko naprimer igral ulogo posrednika med upravičenci, organi upravljanja, revizorji in zagotavljal kanček zdrave pameti v samem pristopu do podanih priporočil. Mislim, da bi tako prinesli dodano vrednost. Sekundarna zakonodaja, tudi o tem smo veliko slišali strani drugih, enako velja za standardne poenostavljene stroškovne možnosti. Mislim, da je to eden od večjih korakov naprej, ki nas čaka. Moramo pa resnično to možnost v celoti izkoristiti. Vesel sem, da je komisija ponudila informacije v zvezi s tem, kolikšen delež se potem preoblikuje v CSOE. Člen 41 v uredbi o socialnem skladu govori o tem, da komisija lahko sprejme vse evropske poenostavljene stroškovne možnosti in uredbe na tem področju. Vesel sem, da je komisija aktivna na tem področju. Če si pogledate Evropski socialni sklad, boste videli, da obstaja veliko poenostavljenih stroškovnih možnosti, potem stroške na posamezne enote, nekdani Leonardo da Vinci, potem Erasmus in tako naprej. To bi lahko uporabili tudi na področju kohezijske politike. Zato bi komisija morala zgolj opraviti svoje delo, ker je to najboljši način, kako spodbujati poenostavljene stroškovne možnosti. Iste določbe bi potem morali dodati tudi v Evropski sklad za razvoj podeželja. Na tak način bi dejansko poskrbeli za ustrezno poenotenje pravil. Ne bo šlo za homogenizacijo,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 In hvala lepa, da ste predstavili tudi eh, mnenje, mnenje eh, ministerstva in sedaj bom predal besedo predsedojoči, da nadaljuje se sestanki. Eh. Hvala lepa za te predstavitve. Kolegi, dve možnosti imamo. Besedo lahko predamo predstavnikom komisije ter odboru regij lahko pa zberemo nekaj vprašanj oziroma pripomb strani članov odbora Regi in potem nadaljujemo z odgovori komisije in odbora Regi. Imate kakšno vprašanje, kakšne pripombe morda v tem trenutku? Da, kdo? Sicer nadaljujemo s komisijo. Dobro, potem pa besedo predajam Evropski komisiji kakšen komentar? Yes, yes, yes, I, I Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, pravzaprav sem pričakoval vprašanja, moram priznati. Očitno se ukvarjamo s tematiko, ki je ključnega pomena tudi v okviru kohezijske politike in socialnega sklada. Skoraj da vsak teden poteka v Bruslju razprava na to temo. V Gedi regijo sem zadolžen za področje, ki se sedaj imenuje boljše sprejemanje zakonodaje, če bi zapisali poenostavljeno sprejemanje, bi bilo to še veliko bolje. Kadarkoli se odeležujem teh razprav, ugotavljam, da je težko ne biti nekoliko defenziven kot komisija. Zelo pogosto se poda neizgovorjeno sporočilo, včasih pa ga kar neposredno izrazite, da je komisija razlog za vso to kompleksnost. Morda vas ne bo presenetilo, ampak nam se zdi, da bi vsi skupaj morali obravnavati ta vprašanja. Vse institucije, vsi bi se morali prizadevati, usklajeno bi se morali prizadevati za poenostavitev. če podam še par pripomb z vidika komisije. Ne želim biti preveč dramatičen, ampak včasih se mi res zdi, da živimo v brezkončni spirali podrobnosti. Vsaj, ko obravnavamo kohezijsko politiko, ko se vsakodnevno ukvarjamo z državami članicami in regijami, ko se lotevamo programov kadarkoli nekaj ni izredno zajeto v eni od uredb, je potem komisija kriva, ker tega ni že na samem začetku vključila v uredbo. Kadarkoli je nekaj v uredbi pa ni jasno predstavljeno, potrebujemo smernice. Potem komisija pripravi preveč smernic in nimam niti všeč to, kar komisija pravi v svojih smernicah. Tretji element, ki se pogosto pojavlja, pa je, da ne glede na to, kaj je v uredbah, ne glede na to, kako jasno se vam zdi vse skupaj zapisano, bo vse skupaj prineslo kar nekaj vprašanj in različnih tolmačenj. Naj na hitro predstavim par primerov za ponazoritev. Obstaja priloga k uredbi o skupnih določbah, ki se nanaša na informacije in oglaševanje. Uh, predvsem se to nanaša na upravičence upravičenci morajo upoštevati ta pravila glede deljenja informacij publicitete in tako naprej lahko se sicer pogovarjamo ali sploh potrebujemo pravila za to področje ampak to je ločeno vprašanje priloga torej govori o pravilih ki jih morajo uporabljati upravičenci ena država članica nas je vprašala ali to velja tudi za promotorje projektov še preden so leti izbrani kot upravičenci celoten postopek je bil izpeljan zaradi tega. V državah in drugoti nihče ni želel reči seveda ne, ker še niso upravičenci. Drugi primer, nedavni primer, pa se nanaša na določbo v uredbi o odborih za spremljanje, ko gre za programe iz socialnega sklada. Gre pa za seznam članov teh odborov za spremljanje in ti seznami bi morali biti javni pri enem programu so nas vprašali, ali naj objavimo imena posameznih članov ali zgolj organizacij. Še enkrat, ta celotna zadeva je bila potem izpeljana skozi postopek v državah članicah, potem na ministerski ravni in nihče ni ob koncu želel reči, ja, objavite imena, saj so ti posamezniki člani. Vse te zadeve pridejo do komisije pa sta to zgolj dva kratka osnovna primera. Želim povedati, da obstaja več različnih ravni tolmačen in s tem se moramo mi ukvarjati, gre pa za izjemno kompleksne zadeve. Še preden se sploh lotimo tistih bolj kompleksnih vprašanj, kjer tudi mi ne poznamo odgovorov. Ena od zadev je, da bomo morali razmisliti o zadevah na drugačen način, kako se lotiti poenostavitve. In komisarka Krecu je s pomočjo kolegov tudi oblikovala skupino na visoki ravni za spremljanje izvajanja pri upravičencih. Mi smo si želeli zagotoviti čim boljše strokovnjake, zato gospod na moji desni tudi sedi v tej skupini na visoki ravni. V tej fazi bi rad povedal zgolj to, da je ta skupina prejšnji teden objavila prvi niz sklepov. Upam, da je predsednica že prejela te zaključke, tudi strani komisije. Vse skupaj je na voljo tudi na spletni strani skupina na visoki ravni. Dva niza teh sklepov pa zelo dobro se opadata z današnjo razpravo, ker se osredotočata na ekohezijo, e-upravljanje in poenostavljanje stroškov. Tisto, kar je skupina skušala doseči, po mojem mnenju, je, da izpostavi dve zamisli sočasno in jo tudi obdela. Ogledajo si širše politične posledice, ter srednje in dolgoročne posledice v smislu, kako naj se razvijajo zamisli v zvezi z e-upravljanjem, e-kohezijo in poenostavljanjem stroškov. Pri poenostavitvi stroškov je skupina na visoki ravni podala komisiji zelo jasna priporočila, kaj naj se spremeni. Nekaj teh elementov ste danes slišali, naprimer, ko gre za več pavšalnih zneskov pri ponostavljenih stroških, ko gre za bolj enostavno uporabo teh zneskov, ko gre za povezavo med državno pomočjo in konkurenčno politiko. Komisija bo skušala najti ustrezen odgovor na to zlasti, ko gre za to vprašanje večletnega finančnega okvira in umestnega pregleda letega imamo možnosti, da vključimo v sam proces določene spremembe že v tem obdobju, tako da bomo lahko v obdobju 2014-2020 že vnesli spremembe. Hvala lepa. Še predstavniki odbora regi. Vemo, da ste vi organizirali kar nekaj seminarjev in dogodkov, kjer ste se ukvarjali s poenostavitvijo. Vas lahko prosimo za nekaj informacij v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvajate. Hvala, gospa predsednica. Običajno bi pričakovali, da bo v imenu odbora regi sedel član odbora Peter Osvald, pročevalec za kohezijsko politiko in ponostavitev se bo z veseljem odeležil razprave kasneje, ampak sam sem želel najprej podati nekaj tehničnih informacij informacij v zvezi z dvema delavnicama, ki smo jih organizirali v času nizozemskega predsedovanja. Osredotočili smo se na to, kar je ravno kar povedal kolega Murray. Ob koncu namreč na dve vprašanji smo se osredotočili, kaj lahko storimo kratkoročno in kaj dolgoročno gledano. Veliko smo slišali o ekoheziji, o poenostavljenih stroških. Nekje sto udeležencev se je udeležilo teh dveh delavnic, na vsaki delavnici jih je bilo toliko petinštirideset pisnih prispevkov oziroma pripomb smo prejeli kot odziv na podlagi teh razprav smo prijeli kar nekaj pripomb v zvezi s tem kaj naj storimo kratko in dolgoročno ne gre za uradne pripombe ampak vseeno bi jih rad z vami delil kot prvo pojavljajo se težave pri enakopravni obravnavi v kontekstu kohezijske politike in drugih programov če neko podjetje prejme sredstva, nepovratne sredstva iz programa Obzorje, to ne sodi po državno pomoč. Če se isto pomoč nudi v okviru kohezijske politike, je to obravnavano kot državna pomoč, tako da obstajajo nedoslednosti na tem področju. Bil je podan tudi en predlog na teh delavnicah in sicer, da naj bi razmislili o blok izjemah tudi pri kohezijski politiki, ko gre za državno pomoč, vsaj na tistih področjih, kjer obstaja tesna povezava med cilji in izvajanjem. Potem revizija naj bi bila ključni problem, tako pravijo, zlasti, če se želiš bolj osredotočiti na rezultate. Naprimer, skupno, skupni projekti. Zelo veliko dvomov se pojavlja v zvezi s tem, kako bodo revizori ocenjevali takšne skupne projekte. Več jasnosti potrebujemo na samem začetku, da bomo vedeli tudi, kako vsi revizori na vseh ravneh gledajo na izvajanje. Obstajajo namreč res hudi pomisleki, da bo retrospektivno gledano vse skupaj razumljeno na drugačen način in v tem primeru seveda upravičence zadeve skrbijo. Naslednja zadeva je zmanjševanje zahtev za poročanje o finančnih instrumentih. Obstaja upanje, da bo komisija upoštevala ta predlog tudi v svojem predlogu za doseganje boljših rezultatov, kot je rekel Mori. Dolgoročno gledano pa bomo morali zadeve na novo premisliti, začenši s proračunskimi organi, z računskim sodiščem, da se bomo lažje odločili, kako se lažje osredotočati na rezultate, na posamezne obračune. Potem je tu še vprašanje enotnega regulativnega okvira, v okviru katerega bi lahko dejansko izvajali poenostavitev. Poenostavitev je možna zgolj, če so pravila jasna. Sorazmernost je tudi tista, ki bi se ji morali bolj posvetiti. Glede ekohezije slišali smo že, da je ekohezija težko, tesno povezana z upravno kompleksnostjo. Zmanjšati je treba kompleksnost, tako bomo tudi pomagali ekoheziji. S tem zgolj potrjujem to, kar ste že slišali. Uh, mi bomo pripravili poročilo skupaj s predsedstvom, posredovali ga bomo ob koncu meseca tudi komisiji. To bomo potem vključili v svoje mnenje o poenostavitvi. Peter Oswald bo to predstavil nekje konec leta, se bo pa seveda z veseljem odeležil tudi seje vašega odbora in o tem poročal na politični ravni ter predstavil svoje sklepe. Delali bomo tudi s prihodnim slovaškim predsedstvom, zlasti, ko gre za čezmejno sodelovanje. Obstaja velika potreba po poenostavitvi pri teritorijalnem sodelovanju, zlasti, ko gre za čezmejno sodelovanje in pravila, ki se nanašajo na državno pomoč. V konkretnih ukrepih, ki bodo pripravljeni ob koncu leta, se bomo tega bolj konkretno tudi lotili, ter seveda vse skupaj posredovali odboru in skupini na visoki ravni. Hvala lepa kolegice in kolegi. Slišali smo sedaj različne mnenje strokovnjakov Komisije odbora regij. Ali eh, želi kdo od članov odbora besedo? Gospod Briso in gospod Zeller. Hvala za ta napor vas vseh Žal sedite tu za mano in eh, vas ne morem gledati, ko govorim. Torej, hvala za vaše napore pri obravnavi tega vprašanja in ko ste poskušali nam predstaviti to zelo kompleksno zadevo. Imam eno vprašanje, še posebej za komisijo, ampak zanimajo me tudi mnenja drugih eh, sogovornikov. to, kar se je zgodilo s pravili o konkurenci in verjetno se spominjate, da, da so v preteklosti številni izdelki, ki so se prodajali čezmejno, da se jih je blokiralo v tistih državah, kjer naj bi jih prodajali. Zato, ker so uporabili drugačna pravila. Vsaka država članica je imela svoja pravila e, na področju e, sanitarnih zadev, varnosti in tako naprej. In imamo tudi zgodovinsko sodbo Evropskega sodišča, ki je določila, da eh, nizozemski izdelek, ki spoštuje nizozemska pravila, se lahko po istih pravilih prodaja tudi naprimer v Bolgariji. In sicer zato, ker je prišlo do um, ex ante homo homogenizacije vseh pravil v Evropi in se druga država ne more eh, upre, upreti zaradi drugih pravil, ker morajo v vseh državah veljati ista pravila. Isto velja tudi za računovodstvo. Od držav članice je zahtevalo, da imajo skupna pravila, kar zadeva računovodstvo. Vse javne administracije um, poskušajo uskladiti računovodstvo z evropskimi pravili. In ko se to dogaja, v tem postopku se sprašujem, zakaj moramo zahtevati še dodatna, um, še, zakaj moramo zahtevati še dodatna pravila. Če nekdo spoštuje svoja računovodska pravila, ki so tako in tako poenotene na evropski ravni, potem verjetno ni tako težko izvesti nadzora. Nacionalni organ lahko izvede eh, ta ekspozite nadzor. In zato bi lahko tudi um, se izognili temu dodatnemu uh, finančnemu poročanju. Um, tako da ne bo eh, potrebnega usporednega eh, eh, finančnega poročanja. In če je nek projekt bil izveden s pomočjo evropskih sredstev, potem imamo Eh, tudi dokaze za to, da je to bilo izvedeno. In tako moramo ravnati. Ne smemo si izmišljati kar naprej novih pravil. Tako kot se je pri konkurenci videlo, da, naj, eh, da se lahko pro, iz, prodajajo izdelki po vsej Evropi, tako. Um, moramo ravnati tudi na tem področju. Pravila so že homogenizirana, kar zadeva računovodstvo. In zato se mi zdi, eh, bi morali iti bolj v to smer, v smer drastične poenostavitve. Hvala lepa. Moram reči, da se jih je šest prijavilo za razpravo odbora regi in eh, zato vas prosim, da ste zelo kratki eno minuto do dve. Gospod Benistelroj, prosim. Hvala. Sedem je eh, sveta številka. In sedem ste rekli, nas bo govorila. Mislim, da je to dober trenutek, da ste z nami in da ste nam predstavili rezultate. In vesel sem, da tudi vidimo napredek pri Eh, možnosti poenostavnega ponastavljenega obračunavanja. Vidimo, da je tudi napredek, ne samo kritika. Druga stvar, želeli smo imeti neko veliko spremembo, kar zadeva tematsko um, koncentracijo in tako naprej, da bomo tudi več videli potem glede rezultatov sedaj smo v prvem letu po težkem začetku, po zelo počasnem začetku. In eh, to je tako kot pri nogometni tekmi, videli smo šele prvo četrtino, ampak po polovici bomo videli več, ko bomo videli eh, prve rezultate. V našem sistemu, eh, torej 20 milijard je v rezervi za tiste, ki bodo potem res uspešni. Tako, na, tako je treba gledati na to. Nihče ni govoril o tej fazi doseganja rezultatov, ampak to je treba narediti in sicer. torej imamo te partnerske sporazume, sporazume na nacionalni ravni, ki naj zagotovijo e, rezultate, nekdo je tudi to omenil. Drugo vprašanje se nanaša na zaupanje in več nadzora in tako naprej. Ko poslušam komisijo, sem um, malo nemočen in brezupen. Um, kaj ti to politi politiko izvajamo, gospod, že 30 let in sedaj eh, spet poslušamo ta svarila. In če poročevalci pravijo, da imamo uredbo in potem imamo še nekaj dodatnega, včasih vas prosijo za to, včasih ne, ampak kje je potem napaka? Ali smo, so v uredbi zapisane prave stvari in kje so možne enostavne poenostavitve, ali kje je potrebno spremeniti uredbo? In še zadnja pripomba govorili smo o Erasmusu, o drugih problemih, obzorje 2020 in tako naprej. Trdno sem prepričan, da poenostavitve tam, na primer v obzorju 2020, da si je to treba ogledati, kaj ti uh, eh, upravičenci bi nam bili hvaližni za to. Uh, torej, um, um, učiti se ne pomeni eh, plavati samo v tem eh, bazenu kohezije, temveč da tudi skočimo iz tega bazena in si ogledamo, kako je drugih, na drugih političnih področjih. Gospod Rupe, beseda je vaša, prosim, da ste kratki. Hvala. Mislim, da je eh, tema, s katero se ukvarjamo, zelo kompleksna, obenem pa tudi pomembna kaj ti tisti, ki morajo izvajati postopke, se soočajo vsak dan s težavami. Jaz sem se ukvarjal s izvajanjem, eh, ko sem delal na ministerstvu in zato imam tudi nekaj pripomb. Najbolj pomembno je dejstvo, da različni skladi uporabljajo različna pravila, tudi glede upravičenosti in za Eh, upra, um, vlagatelje, je to eh, zelo težko, pa tudi za eh, inštitucije, ki to nadzirajo. Ne smemo govoriti samo o poenostavitvah, temveč tudi iz, o izboljšanju pravil. In ne smemo čakati samo na pravilen trenutek za to. Vedno, ko vidimo, da nekaj ne deluje, se moramo potruditi, da to izboljšamo, tako da bo sistem boljši ko se ustvari nov sklad, se določijo nova pravila. In še enkrat, vsi zapravljamo čas eh, z učenjem tega, kaj pomenijo ta pravila. To je tudi zapravljanje finančnih virov. Zato bi morali postopke bi morali biti postopki čim bolj jasni in optimalni in prepričiti moramo preko mirno kontrolo in preko mirno eh, regulativo, kajti če bo to bolj um, racionalno, bomo imeli tudi več sredstev za izvajanje. In vprašanje je, ali nam bo ta vaja iz poenostavitve omogočila, da bomo imeli več finančnih sredstev in ali bo sprostilo tiste, ki so trpijo pod bremenom administrativnega dela in ali bomo dosegli večjo kakovost in nižje stroške. In to je naš glavni cilj. Vedeti moramo, ali um, bomo um, dobili um, dodano vrednost, za katero se trudimo. In še zadnja točka. Nekatere države članice, um, da bi preprečile probleme, začenjajo s tako imenovanim gold plating prekomirno regulacijo, prekomirnim prenašanjem. Ampak ali se vam ne zdi, da bi eh, to, um, takšna dodatna pravila naj bila dovoljena samo, če je to utemeljeno. In potem še naslednja točka, ki, na, ki je povezana s poenostavitvijo in sicer poenostavitev smirnic ni dovolj, da poenostavimo samo določbe uredb, temveč moramo um, poenostaviti tudi na drugih sektorjih. In komisija je tudi sama definirala ta cilj poenostavitve in zdaj sem bila, bil malo presenečen, ko sem slišal, da eh, si ne smemo preveč pričakovati od te vaje. Mislim, da je dolžnost komisije, da izboljša zakonodajne akte da bi tako eh, dosegali rezultate in tudi, da bi lahko izvedli umestni pregled in, ostra, eh, in potem tudi ocenili rezultate. Se opravičujem, gospa predsednica, tudi sam bi se rad zahvalil različnim govorcem, ki so se oglasili pred menoj. Strinjam se s predlogi gospi Moro. Sam bi rad zgolj podal svoje mnenje ter nekaj pripomb. Sem župan majhne francoske občine v želi Loare, tako kot številni ostali kolegi. Pogosto slišim to, da so upravičenci na nek način odvrnjeni od vsega zaradi visokih stroškov, zaradi obsežne dokumentacije in tako naprej. Skratka, na terenu imajo zelo slabo mnenje o e koheziji. Če želimo zadeve konsolidirati, se mi zdi predvsem pomembno to, da smo čim bolj pragmatični, ko gre za poenostavitev. Pragmatični to v prvi vrsti pomeni, da bi komisija, države članice in parlament morali skupaj sodelovati. Ne bi smeli prenašati krivde drug na drugega, ne bi se smeli lotevati poenostavljenih postopkov, na tak način zagotovo težav ne bomo razrešili. Upravičenci od nas pričakujejo konkreten napredek na terenu, države, parlament in komisija pa morajo skupaj zadeve izboljšati in napredovati. Druga pripomba, če sem nekoliko bolj pragmatičen, analizirati bi morali tisto, kar v okviru zadnje reforme ni delovalo. To velja tudi za Evropski parlament. Evropski parlament prav tako nosi svoj delež odgovornosti za nastanek vse bolj kompleksne situacije, čeprav prelagamo odgovornost za to na drugega. Sam menim, da je vprašanje res nujno, zato ga moramo čim hitreje razrešiti. Namreč številni upravičenci se odvračajo od kohezijske politike. Britanci bodo vsak hip odločali tudi o svoji prihodnosti euroskepticizem dosega svoje vrhove. Vidite, kakšni so rezultati volitev v številnih državah. Tako da ne bi smeli pozabiti na to vprašanje. Ne smemo namreč pozabiti na to, da številne upravne težave in preniske porabe sredstev negativno vplivajo na našo podobo. Še zadnja pripomba, bi, bodimo pragmatični glede metode. Mislim, da bi morali najprej komisija in parlament izpostaviti učinkovite ukrepe, ki bi jih lahko hitro sprejeli, ne da bi zato potrebovali novo zakonodajo. To bi morali ločiti od tistega, kar lahko še dosežemo do leta 2020. Če bi na vrat na nos preveč spreminjali pravila, bi to prineslo negativne posledice. O teh zadevah je treba razmisliti. Namreč, kaj lahko storimo sedaj in kaj lahko postimo do leta 2020. Hvala. Thank you, thank you hvala lepa, gospa Maleč, Maletič. Hvala, gospa predsednica. In hvala današnjim gostom za zelo dobre predstavitve in tudi za to, da ste nam predstavili svoje izkušnje. Želim poudariti, da v finančnem obdobju smo spreminjali kohezijsko politiko. In sedaj smo pri oblikovanju proračuna na osnovi uspešnosti in na osnovi rezultatov. Če pa si ogledamo sistem nadzora in revizije, potem pa še vedno um, upoštevamo realne stroške input in potem rezultate in uspešnost. Torej, v bistvu nočemo eh, ničesar eh, odstraniti eh, in vedno samo dodajamo nove plasti. In zato nastanejo težave s poenostavitvijo, kajti eh, to potem ni poenostavljeno, temveč bolj eh, kompleksno. Eh, sedaj mi eh, nadziramo vse in nismo nič spremenili. Eh, Jaz mislim, da se moramo bolj učiti in si izmenjavati dobre izkušnje med državami članicami, pa tudi več, eh, večjo vlogo komisije. Komisija bi morala reči državam članicam, da naj se ne bojijo uporabe poenostavljenega obračunavanja stroškov, kajti osredotočiti se moramo na rezultate in ne na realne stroške. To je pomembno končni upravičenec lahko različno definira mešanico stroškov, s katero bo dosegel rezultat. V času nadzora in revizije pa se moramo osredotočiti na rezultat in ne na to mešanico stroškov. Mnogi so um, govorili o različnih pristopih in da je uprava zastrašena nad tem, kaj bi lahko rekli revizorji, če bi eh, dokončnemu eh, uporabičencu dali neka navodila. Na Hrvaškem imamo situacijo, da je uprava končnemu upravičencu rekla, da naj. Eh, naredi nekaj na določen način in revizori so prišli in so rekli, da je to bilo napačno in sedaj mora opravičenec vrniti denar. Ampak kdo je prevzel to tveganje in kdo je eh, tisti, ki mora plačati končni upravičenec? Ta mora vrniti denar in to je napačen pristop. Ne moremo eh, vso tveganje prenesti na končnega upravičenca. Tudi sami na ravni administracij moramo prevzeti določen, določeno tveganje, tudi zaradi tih različnih pristopov organov upravljanja in revizijskih organov. Gospod Celar, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica najprej čisto brez pravil ne bomo mogli izhajati. Tu upravljamo z denarjem evropskega davkoplačevalca, ki eh, upravičeno eh, želi videti, da se eh, primirno ravna z denarjem in da bodo uh, doseženi cilji, ki so evropska dodana vrednost, kot to tako lepo imenujemo. Zato brez pravil že ne bo šlo. Ampak vprašanje je, koliko teh pravil potrebujemo in kako eh, ravnati s temi pravili. Pri razrešnici, proračunski razrešnici smo ugotovili, da pri izvajanju kohezijskih skladov je raven napak šest odstotna. To je še vedno veliko več kot to, kar je bil cilj in sicer stopnja eh, napak dva odstotka, ampak dve tretjini teh napak so napake pri razpisih in um, kot nekdo, ki se je tudi sam ukvarjal z razpisi, se lahko vprašamo, ali se je to zgodilo zavestno, ker so hoteli dati prednost določenim dobaviteljem ali podjetjem iz regije, ali pa se je to zgodilo, ker so delavci niso bili usposobljeni za ravnanje s pravili eh, razpisa prvo bi bilo jasno proti pravilom konkurence in to je treba kaznovati, drugo pa je stvar, ko rečem, da mora uprava poskrbeti za ustrezno usposabljanje sodelavcev, da bodo vedeli, kako se ravna s temi pravili, kajti pogosto uh, so merila uh, za razpise nacionalno pravo ali tam, kjer imamo federalni sistem v Nemčiji, zvezdne države dežele še enkrat uh, določijo svoja pravila za razpise, ki jih je treba spoš spoštovati. Če bi odpravili teh, ta, te dve tretjini, bi bili pri dveh odstotkih. Ampak tudi to še ni pomirjujoče, kajti pravzaprav bi morali biti čisto brez napak um, in strokovnjaki so nas opozorili na to, Sim Kalas, kot um, vodja skupine za poenostavitev um, je rekel, da 270 strani eh, so samo um, um, uredbe pri delegiranih pravnih aktih pa imamo še vida dodatnih 880 strani smirnic. Delovne skupine sveta skupaj s komisijo so oblikovala ta besedila in to je seveda dodaten birokratski element. In potem mi pravijo ljudje, e, ki delujejo na področju izvajanja projektov, da so že tako daleč, da si zapisujejo tudi že telefonske pogovore, eh, da vejo ali jih vodijo v, po naročilu projekta in se to sme financirati iz evropskih sredstev ali pa je to bil telefonski pogovor s kom drugim, kar ni bilo povezano s izvajanjem projekta. Če smo tako daleč, smo pa res prispeli na točko, ko je vse skupaj noro in ko je treba poseči vmes. In tudi eh, omenjeno je bilo tudi, da eh, organi za upravljanje sredstev so pogosto tudi nosilci javnih proračunov. In če se bližam z škarjami v glavi, kaj bo rekel revizor, predn sploh dam eh, denar iz eh, rok, potem je to že avtomatska zavora. Tako ne more biti. Eh, Um, vendar tudi te službe, ki upravljajo z denarjem, morajo izobraziti svoje sodelavce tako, da vedo, kako bo ravnal eh, revizor. Pri Evropskem računskem sodišču tudi že slišimo, da želijo bolj gledati na rezultat in ne na pot, ki pa mora biti seveda tudi zakonita. Vendar usmeritev v rezultate je tudi um, v fokusu Evropskega računskega sodišča. E, tu smo seveda še vedno pri skupnem upravljanju in nadzor je potem pri nacionalnih nadzornih organih. In tu upam in govorim iz svojih izkušenj, da revizorji ne bodo ravnali tako, da eh, z načelom, eh, torej tako dolgo bom preverjal, dokler ne bom našel neke napake. Tudi to je del resnice. Ko pa bomo prišli tako daleč, da bomo pri um, določbah za izvajanje posameznih strukturnih skladov eh, zagotovili kompatibilnost v tem smislu, da nekdo, ki ravna z regionalnim skladom, je sposoben upravljati tudi Evropski socialni sklad, tako daleč namreč nismo, in obenem bo tudi usposobljen upravljati eh, skladom za okvirni program za raziskovalno dejavnost. To bi bil potem res napredek, ampak tako daleč nismo. Če eh, potrebujem za izvajanje samo enega programa, že strokovni študij je to preveč. Eh, veliko dela nas še čaka, ampak to bomo morali rešiti skupaj s komisijo. Hvala, gospoda Mato, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Vsi se strinjamo o pomenu poenostavitve eh, in pomena eh, naloge, ki ga izvaja ta skupina. Eh, takoj bom postavila vprašanje. Ko govorimo o storitvah IT, um, moramo podčrtati, da mnoge države članice in predvsem regije, regije iz juga, juga Evrope, periferne regije, pogosto nimajo infrastruktur za eh, podporo izvajanja e-upravljanja, tako kot se to zahteva. Eh, in zato eh, sprašujem komisijo in tudi druge funkcionarje, ali menite, da bi bilo treba tem območjem bolj pomagati. In drugo, um, specifična študija o regijah, ki so bile manj razvite v prvem programskem obdobju ali se ta uh, eh, pomankljiva razvitost nadaljuje v drugem obdobju. Potem gre za izmenjavo dobrih praks, sedaj govorimo tudi o obveščanju o slabih praksah. Torej, eh, predvsem če pomislimo predvsem na zamude, danes analiziramo detaljirane eh, dokumente in moramo razmisliti tudi že obdobju po letu 2020, ampak moramo biti tudi odkriti sabo. Ni, to ni normalno. So še regije v Italiji, naprimer, kjer um, beležijo velike zamude pri plačilih. E, e, kaj bo skupina predlagala, da se poenostavijo um, um, um, poenostavi to, da se bodo um, z, m, plačale, š, š, plačali še za ostanki um, ki so nastali do leta 2013, drugače bo nastala Evropa dve hitrosti. Torej, potem govorimo o stroških, eh, o dopustnih stroških, ki se eh, določijo naprej eh, in ki se izplačajo potem, ko se predložijo rezultati. Torej, Eh, kako je to, so ti paušalni eh, zneski v skladu z nacionalnimi pravili, kaj ti tveganje, da pride do napak, je to eh, seveda zelo veliko. In tudi napake in goljufije. Tudi tu potrebujemo večjo jasnost in pravila glede revizije. Ali eh, naj bi spremenili uredbe, ta skupina na visoki ravni, eh, ali želi eh, podati dodatna priporočila za spremembe, torej ali govorimo o spremembah uredbe ali ne. Thank you, thank you very much. And the last speaker, Madame Tomašić. Gospa Tomašić. Hvala lepa, gospođo predsednica. Hvala, gospa predsednica. Bom zelo kratka in zelo jasna. Eh, veliko detajlov je v pravilih in tako je tudi Eh, lažje narediti namirne ali nenamirne napake. Potrebujemo enostavne postopke, ki so enake za vse, harmonizacijo terminologije, tako da ne bo možno tolmačenje na različne načine ali tako, kot nekomu odgov, uh, eh, ustriza. Povezan, boljša povezanost vseh struktur, kajti v tej konfuziji se uh, ljudje enostavno zgubijo in naredijo napake ali uh, pač uh, ne, česa ne izvedejo, tako kot bi bilo prav vse člane odbora Rigi želim obvestiti o tem, da prvi rezultati um, dela delovne skupine na visoki ravni so vam bili posredovani. Torej, tako da smo obveščeni o delu te skupine na visoki ravni. Danes smo slišali o različnih pristopih, zamujamo eh, že 30 eh, minut po dnevnem redu. Uh, Želim se zahvaliti vsem govornikom, vsem udeležencem v tej eh, delavnici. Hvala za zanimive prispevke. Hvala za um, vaš uh, prispevek k našemu delu. Na vsak način se bomo še naprej ukvarjali s tem in uh, poskušali ostati tudi vedno na tekočem. Naslednja točka na našem dnevnem redu je poročilo um, o evropskem teritorijalnem sodelovanju dobre prakse in inovativni ukrepi, poročilo na lastno pobudo. Jaz sem poročevalka, odbor regije pristojen odbor. Um, imeli smo razpravo o e, splošni strukturi poročila in glavnih vsebinah decembra lanskega leta. Prosim vas, da ste malo bolj mirni pri odhajanju. Prosim za mir v dvorani. Thank you. European territorial cooperation. Torej, Evropsko teritorijalno sodelovanje. Interreg, eh, to sta ena od dveh ciljev kohezijske politike in glavni cilj je harmoniziran eh, teritorijalni socialni razvoj Evropske unije kot celota. Decembra sem predstavila prvo splošno usmeritev in strukturo tega poročila in ob upoštevanju vaših pripomb vam želim danes predstaviti osnutek poročila večjih eh, bolj podrobno in upam, da bomo imeli še dovolj časa za razpravo o tem. Predlagam, da je rok za predložitev predlogov sprememb uh, v sredo 6. aprila tako da bomo lahko glasovali 24. maja v odboru. 6. aprila in 24. maja potem glasovanja. Uh, Sedaj pa bom nadaljevala v bolgarščini in bom predstavila osnotek poročila. Uvažajmi kolegi, za me dragi kolegice in kolegi, veliko veselje mi je vam predstaviti svoje poročilo. Poročilo o um, ki se nanaša na cilje kohezijske politike, pri čimer se osredotočamo na leto 2020. To je prvi fokus, drugi pa poenostavitev pravil in nadaljni razvoj interiga, po letu 2020. Želim opozoriti na to, da kljub našemu namenu, da uh, programsko obdobje Eh, osredotočimo na sedansk, sedanje programsko obdobje, to žal ni bilo možno, ker prejsko, prejšnje programsko obdobje ni bilo zaključeno. Tudi načrtovanje ni zaključeno. Začelo se je v lanskem letu in to se je nanašalo potem na programe sedanjega programskega obdobja in to je osebovalo tudi pregled eh, najboljših praks torej naše poročilo temelji na poročilu komisije in na poročilih eh, iz držav članic in eh, na rezultatih eh, eh, zabeleženih ob 20. obletnici Interiga. Takrat je bila tudi sprejeta izjava komisije in eh, odbor regij in razen tega, um, um, torej imamo tu pregled nad zgodovino interiga, svet Evrope je to pripravil, uh, oziroma Evropski svet in Evropski svet je sprejel tudi sklepe o tem. Razen tega je Eurobarometer izvedel študijo o. Uh, tem, kako državljani v obmejnih regijah gledajo na interreg. Sedem sklepov oziroma sedem eh, ključnih poročil je bilo sprejetih in e, imamo tudi sedem ključnih regij. Gre za poenostavitev politike, za medregionalno sodelovanje in tudi za boljšo obviščenost prva tema. Čezmejno sodelovanje je sedaj lažje izvedljivo, e, prihaja do boljšega prenosa inovacij in izzivi e, z okoljskega vidika se lažje rešujejo. Razen tega je prišlo do izboljšanja mobilnosti delavcev in eh, nastala so nova čezmejna partnerstva. Čezmejno partnerstvo podpira inovacije, eh, potem eh, gospodarstvo, ki temelji na znanju. To je privedlo razen tega tudi do izboljšanja prometnih povezav in do izboljšanja institucionalnih zmogljivosti v teh čezmejnih regijah. Um, um, mesta in regije izvajajo izmenjavo dobrih praks in s tem izboljšujejo uporabo dobrih praks v teh območjih. Um, navedla sem tudi konkretne dobre prakse v svojem poročilu, neodvisno od tega, da je interreg med um, eden od dveh glavnih ciljev kohezijske politike, pa uh, proračun temu ne ustreza in s tem proračunom ne moremo, nismo kos vsem izzivom. In te programi so bili sprejeti prepozno in zato pozivam na države članice v tem poročilu, da eh, poduzamejo korak za izvajanje programov. Izmenjava podatkov ki se nanašajo na, čezme, na povezovan, čezmejno povezovanje, torej eh, to je eh, potrebno, potrebujemo več podatkov, vsi organi morajo sodelovati in morajo eh, razviti eh, in uporabljati enotno metodologijo. Vodilni organi morajo pripraviti dobro strukturirane sisteme spremljanja in tudi um, zagotoviti eh, ustrezno poročanje o dogajanju. Interik uh, igra pomembno vlogo za doseganje ciljev kohezijske politike. ESPON je izvedla študijo o teritorijalnih scenarijih In to je za nas lahko dobro izhodišče za pripravo naslednjih korakov kohezijske politike po letu 2020. Dva inštrument, za dva inštrumenta gre. Investicije v teri, integrirano teritorijalno sodelovanje in razvoj pod vodstvom občin. To še ne funkcionira tako dobro. Um, imamo pa tudi instrumente za sodelovanje z najbolj odročnimi regijami in makroregionalne strategije so prav tako velikega pomena za teritorijalno integracijo. Makroteritorijalne strategije igrajo pomembno vlogo pri reševanju problemov makroregij. Kar zadeva čez regionalno in čez mejno sodelovanje si prav tako pričakujemo izboljšave. In obsik tega je treba razširiti. Mnoge regije so pred velikimi izzivi. Migracijski pritisk je velik in tudi na tem področju bi si lahko izmenjali dobre prakse reševanja teh problemov kar zadeva inovacije in prenos dobrih praks, moramo eh, razviti strategije oziroma omeniti strategije za pametno specializacijo in omrežja za izmenjavo dobrih praks med MSP-ji razen tega so tudi skupni programi za eh, raziskave in razvoj in ustrezna partnerstva ter uh, eh, to vrstna omrežja sodelovanja. Razen tega v poročilu pozivam eh, k temu, da se sprejme jo čezmejne strategije uh, glede na pametno specializacijo smart specializ specialization. In razen tega eh, je treba vzpostaviti združenja čezmejnega sodelovanja. Um, to bi omogočilo tudi ustrezno fleksibilnost skupaj s platformami za multigovernance. Pozivam k temu, da naj bi take skupine vzpostavili v vseh državah članicah. in ta združenja bi eh, lahko vzela za zgled, za zgled Luksemburg. Države članice bi lahko um, se poslužili tudi ustrezne uredbe. Um, Eh, in na ta način bi eh, bili bolje kos reševanju migracijskega pritiska. In razen tega potrebujemo tudi še druge fleksibilne finančne mehanizme. EIB lahko pomaga svojim strokovnim znanjem. Za programsko obdobje 2007-2013 je ni, se ni posvetilo dovolj pozornosti dopolnitvi določenih programov v zvezi z evropskim teritorijalnim sodelovanjem. Veliko drugih finančnih instrumentov je na evropski in tudi na nacionalni ravni in tudi veliko možnosti, ki jih ponuda, ponujata EFSI in EIB. Neodvisno, ne glede na uh, uredbo o interigu, uh, moramo reči, da je izvajanje te uredbe še vedno preveč zahtevno. In tudi tu so trebe, potrebne poenostavitve. In treba je poenostaviti eh, zahteve um, za upravičence, kakšn, kaj predlagamo za prihodnost. Regionalno in teritorijalno sodelovanje je dokazalo učinkovitost in koristnost. Interreg je treba ohraniti kot koristen instrument in ta instrument naj bi dobil svoje mesto v načrtovanju teritorijalnega sodelovanja po letu 2020. Treba je posvetiti večjo pozornost čezmejnemu sodelovanju. Programe, eh, programov ne smemo razdeliti samo na osnovi eh, Eh, torej števila prebivalstva, temveč potrebujemo tudi še druga merila. Potrebno je razviti strategije za omejne regije, tako da bo tam omogočen trajnosten in stabilen razvoj. Finančni instrumenti, finančne instrumente je treba razvijati naprej in razen tega naj bi si prizadevali za tesno sodelovanje z EIB-jem. Predlog luksemburškega predsedstva eh, je treba bolj resno upoštevati in eh, eh, nove korake je treba načrtovati na osnovi rezultatov evalvacij prejšnjih projektov. 2016 naj bi se začela razprava na ravni EU, o prihodnosti Interiga po letu 2020. In sicer v povezavi z oblikovanjem politike regionalnega razvoja. Um, premalo so programi Interiga prepoznavni in zato je treba rezultate zaključenih projektov eh, bolj um, spraviti v javnost, treba je obveščati o tem. In lahko bi ustvarili platforme za boljše obveščanje javnosti o koristi regionalnih projektov. Hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so s svojimi informacijami prispevali k oblikovanju tega osnutka poročila. Pričakujem si Mm, še nadaljne povratne informacije kolegic in kolegov ter strokovnjakov. Skupaj mislim, da bomo lahko oblikovali poročilo, ki bo vsebovalo glavne smernice za nadaljne regionalne razvoj. Tako, to je bila predstavitev mojega poročila. Sedaj bom dala besedo poročevalca v senci, najprej gospod Čiva. Gospod. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Teritorijalno uh, sodelovanje je ključni element uh, na področju kohezijske politike Evropske unije. Različni deležniki lahko sodelujejo in tako ugotovijo, kakšne so skupne rešitve na področju eh, razvoja mest, razvoja podeželja, razvoja eh, obalj. Eh, Eh, lahko najdejo rešitve tudi za majhna in srednja podjetja, za mreženje med temi. Transport in energija, prava okoljska politika, investicije v izobrazbe, raziskave in razvoj so vse eh, primeri, ki kažejo, kako zelo pomembno je celo to področje regije iz eh, držav EU se lahko med seboj povezujejo zato, da razvijajo take projekte, eh, ki bodo eh, oblažili čezmejne učinke. Razvoj regije je zelo pomemben, prav tako je pomembno vključevati lokalne organe, tako v oblikovanje standardov kontrole kot evalvacije. To bo omogočilo konkretne rezultate in pa enoten sistem multiupravljanja. To sodelanje bi moralo v Evropi vsem omogočiti sodelovati na skupnem trgu in imeti od tega koristi. Kohezijska politika in pa eh, teritorijalno sodelovanje predstavljata vidne učinke, vidne strani enotnega trga, in spodbujata razvoj v državah članicah. Na ta način tudi izboljša, izboljšujeta konkurenčno pozicijo regionalnih ekonomij. To je tista dodana vrednost, ki je trg ne more zagotoviti. Vsak teritorij ima svojo lastno vlogo, mora postati gonilec razvoja, sam po sebi preko poštene porazdelitve gospodarskih dejavnosti. Nedavne gospodarske analize so ta postop potrdile. Pokazalo se je, da je geografija pomembna in da lahko regionalna politika stvari spremeni na bolje. Teritorijalno sodelovanje je tudi potrebni okvir za vključevanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov v oblikovanje strategij in omrežij, ki bodo presegala fizične in politične meje držav. Čeprav ni eh, enotnega. Eh, recepta za to sodelovanje in za regionalno razvojno politiko, pa so tu načela, kot so partnerstvo, transparentnost, obzidjarnost in vključenost civilne družbe. E, in vsa ta načela se dopolnjujejo. Krepitev partnerstva med zasebnim in javnim sektorjem bo olajšala decentralizacijo e, in spodbudila vključevanje cele družbe regije Evrope se morajo prilagoditi pri, zaradi pritiskov globalnega gospodarstva. Podnebne spremembe predstavljajo nevarnost za nekatere sektorje, za druge pa priložnosti. Demografske spremembe in staranje prebivalstva zahtevata novo politiko trga dela. Potem so tu tudi nova socialna tveganja, ki bodo zahtevale nove pristope. Evropska unija mora biti ambiciozna, poleg tega pa mora tudi imeti ustrezno kohezijsko politiko, tako da bodo ti cili doseženi. Ena od stvari, ki si jo vsi želimo, je skupen napredek v Združeni Evropi. Želimo, da bi Evropa imela ustrezna sredstva za bodočo dinamično gospodarsko rast in visoko stopno zaposlenosti. Konec koncev so regije in mesta tista, ki eh, uresničujejo investicije in pa nacionalne in skupnostne politike ter uporabljajo zakonodajo. Zato se jih ne sme izključiti. Eh, regije in mesta morajo postati pravi partnerji, če želimo trajnostno rast za Evropo. Thank you. Thank you Hvala lepa. Sedaj bomo nadaljevali. Gospod Rope, poročevalec v senci, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Župan sem bil v enem mestu, ki je na litovski meji. In eh, gospe Mihajlovi želim čestitati za pripravo tega poročila čezmejno sodelovanje, teritorijalno sodelovanje je nekaj pozitivnega. Vendar pa bi želel izraziti svojo zaskrbljenost zaradi tega, ker je vedno manj sredstev za eh, to področje. Pričakujemo nove korake strani komisije. Želimo, da se ukrepi ustrezno in hitro eh, izvajajo. Želimo tudi, da pride do poenostavitve projektnih orodij. Imam nekaj pomislekov v zvedi z osnutkom poročila. Tu je namreč predlog, da se predvidi eh, posebna vloga za Evropsko investicijsko banko. Financiranje strani te banke bi bilo seveda koristno in dobrodošlo, istočasno pa bi potrebovali nekaj več podrobnosti o tem, kakšna naj bi bila ta vloga banke, eh, znotraj teritorijalnega sodelovanja. Porečilo bi po mojem mnenju moralo povdarjati te, tendence centralizacije teritorijalnega sodelovanja. Veliko ukrepov je namenjenih eh, mejnim regijam, ampak eh, velikokrat pa implementacija poteka iz centra. V regijah nimamo dovolj specialistov, ki bi imeli vse potrebne informacije. Nimamo tudi posebnega sklada, iz katerega bi financirali manjše projekte. In to bi bil dober okrep za krepitev naših upravnih zmogljivosti. Morali bi razmišljati o tem, kako povezati teritorijalne investicije in podariti pomen ciljanih ukrepov pri mejah. Prav tako moramo razmisliti o tem, kako okrepiti zmogljivosti čezmejnih regij, tako da bi se znala odzvati na nujne e, e, pojave, kot je naprimer begunska kriza. Države članice. Sta, imajo 80 odstotkov oziroma naj bi, mora, naj bi imele 80 odstotkov projektov, ki naj bi se eh, osredotočali na regionalne zahteve. Ne vem, če ima komisija prav, ko zahteva to od držav članic. Komisija bi morala oceniti, ali je ta novi pristop koristen ali ne. Gospod Van Mister Roy, boste govorili v imenu poročevalca v senci. Ja, poročevalca v senci ni tukaj, zato je naše sporočilo dokaj enostavno. Menimo, da je to zelo dobro poročilo, zelo popolno. Napisali ste dobro poročilo z dobrim sporočilom. Že danes popolne smo govorili o teh pomembnih stvarih, pojnostevitev, potem ste omenjali tudi zunanjo mejo. Gospod Hedman je to omenil. Mogoče bi to lahko povdarili še bolj, kajti to tudi spada v okvir uredbe potem uspešnost in pa morali bi bolje komunicirati. To je nekaj, kar je blizu ljudem. Teritorijalno sodelovanje pozna veliko dobrih primerov primeru dobre prakse in s temi lahko pokažemo, kakšna je dodana vrednost tega sodelovanja in Evrope. V svojem poročilu imate tudi poglavje, ki govori o prihodnosti. Mogoče bi lahko tu nekaj dodali ali izpostavili v smislu povezave med teritorijalno kohezijo kot tako in teritorijalnim sodelovanjem v tem poročilu. lahko bi se, ne, eh, lahko bi se navezali na Evropsko pogodbo, kajti teritorijalna kohezija je tretja kohezija, pored ek, eh, ekonomske in finančne. Nove razprave se sedaj začenjajo o financah, o, o sredstvih, tudi za spodbujanje inovativnih politik. Okay. Govorili smo o tematskih koncentracijah, o majhnih in srednjih podjetjih, o socialnih vidikih. Poročilo bi lahko bilo malo bolj ofenzivno. Komisija je v svojem eh, poročilu o koheziji ostala zelo eh, tiha o tem. Parlament pa je potem rekel, mi želimo nekaj bolj močnega. Se, ter, V tem poročilu bi lahko to teritorijalno dimenzijo še bolj podarili. Če eh, razmišljate o tem, kaj je dodana vrednost, to je čezmejno makroregije, sodelovanje na tej ravni. V mejnih regijah bi Evropa morala več pomagati, več kot pa za 2,8 odstotka kohezijskega proračuna. No, tu bi lahko poročilo malo popravili. Če bi 15 odstotkov kohezijskih sredstev porabili za uh, ta instrument teritorijalnega sodelovanja, bi lahko ustvarili večjo dodano vrednost, verjetno večjo dodano vrednost, kot pa jo ustvarjamo z obstoječimi instrumenti. Če se boste pogovarjali s kolegi v svoji skupini v Evropskem parlamentu o tem, kaj je dodana vrednost, bo dorekli, čezmejno sodelovanje je pomembno. Čezmejno sodelovanje bi Evropski parlament moral spodbujati s pomočjo evropskih instrumentov. To velja tudi za zunanje meje, tudi za otoke, Teritorijalna stališča je treba izpostaviti, to je tudi v pogodbi. E, pripravimo ustrezne predloge sprememb, ustrezne amandmaje in potem bomo lahko svojim državljanom, svojim državam, članicam in kolegom v parlamentu z lahkoto obranili predlog, da Eh, sodel, da teritorijalno sodelovanje postane močnejši element znotraj kohezije. Ta zadnji del mogoče spada malo v prihodnost. Eh, jaz bom to upošteval tudi v svojem poročilu, če, na, eh, če ne bi šlo skupaj. Lahko bomo tako kombinirali oba poročila. Gospa Tomašič, hvala lepa, kolego. Eh, v imenu kolega, ki je moral eh, oditi, se želim eh, zahvaliti poročevalki za odlično poročilo in za ogromno zelo dobrih predlogov v tem instrumentnem v tem pomembnem instrumentu. Obmejne regije so najbolj zanemarjale, zlasti v srednji in vzhodnji Evropi. Evropsko teritorijalno sodelovanje je otepljiv instrument, ki bo ukrepil povezave med regijami, ki bo olajšal izmenjavo dobrih praks in ki bo pomagal regijam rešiti skupne eh, probleme. Evropsko teritorijalno sodelovanje krepi tudi povezave med eh, mesti. Ne smemo pa pozabiti, da Je teritorijalno sodelovanje v EU nekaj, kar bi moralo zmanjšati razlike med regijami, povečati koheziji in spodbujati optimalni gospodarski razvoj. In zato se strinjamo s poročevalko na, v mnogih pogledih, zlasti, ko gre za podporo raziskavam in inovacijam. Eh, teritorijalno kohezijo in poenostavitve. Strinjamo se, da teritorijalno sodelovanje prinaša dodano vrednost, spodbuja mir, stabilnost in regionalno integracijo v okviru širitvene in sosedske politike tudi, s tem, da eh, širi najboljše prakse. Prav tako smo prepričani, da ETS eh, e pomaga regijam, ki Eh, se razvijati v eh, gospodarska središča. Gospod Poraba bo o tem več povedal oziroma bolj jasno bo to razlažal v svojih predlogih sprememb. Eh, hvala lepa, gospod. E hvala. Torej, ko govorimo o projektih teritorijalnega sodelovanja, je to pomembno za države članice, pa tudi za ne članice. Večina eh, teh projektov se izvaja v 70 regijah znotraj Evropske unije. In da bi, čeprav je razmeroma malo denarja za te projekte, so rezultati številni in konkretni. Torej, na području varnosti, promita, energetike, zdravstvene pomoči, informacij in tako naprej so eh, bili storjeni napredki in ustvarjena so bila delovna mesta. Mislim, da so še posebej pomembni programi teritorijalnega sodelovanja 2014 do 2020, če upoštevamo izzive in priložnosti, ki izhajajo iz pojava migracij. Eh, pomembno vlogo je treba eh, posvetiti eh, obnovljivim virem energije in MSP-jem, ki investirajo na teh območjih. Seveda se strinjamo tudi z nekaterimi vidiki eh, iz vašega poročila, predvsem kar zadeva pozno izvajanje program, programov oziroma pozno sprejetje programov in to vodi potem do zamujanja pri izvajanju nasploh in razen tega imamo premalo zanesljivih čezmejnih podatkov in zato se um, strinjamo z vašim pozivom komisiji in Eurostatu in drugim pristojnim organom, da bi imeli zanesljive podatke. In razen tega um, moramo biti Eh, previdni, um, kar zadeva večje število finančnih instru instrumentov. Um, od 22 do 28 eh, v teh odstavkih je govora o tem, tako kot smo že večkrat rekli, da ni pokazano, da imajo ti finančni instrumenti dodano vrednost in regionalni in reg, um, lokalni organi imajo pogosto težave uporabiti ta sredstva. Žal moram že sedaj oditi od te razprave, vendar nisem računala s tem, da bomo tako zamujali, zato se opravičujem, da moram predčasno zapustiti to sejo. Najlepša hvala. Gospod Žvareši Abans, imate besedo. Hvala lepa, predsednica. Na kratko bi rad komentiral nekaj točk in s tem prispevati tudi svoje pripombe. Glede tematskih zadev mislim, da bi morali opredeliti več prednostnih nalog oziroma dodatnih ciljev, da ne bomo preveč restriktivni. Mislim, da bi morali ustrezno odraziti realno stanje na področju v državah članicah kontekstu regionalnega sodelovanja se še vedno premalo pozornosti posveča manjšim čezmejnim projektom. Mislim, da bi v okviru poenostavitve morali upoštevati tudi ta dejstva. Namreč uredba je sama po sebi še vedno preveč kompleksna, preveč zahtevna za takšne majhne projekte. Po drugi strani pa se mi zdi, da nobeno teritorijalno sodelovanje ne bo trajnostno, če ne bomo zagotovili udeležbe državljanov, pa tudi regionalnih organov, pa tudi lokalnih organov in sicer od prvega hipa naprej potrebujemo bolj jasne smernice na tem področju. Glede učinkovitosti in vrednotenja, še enkrat bi rad povdaril, da bi morali odbor regiji okrepiti v tem procesu, večjo vlogo bi moral imeti. Glede sinergije, načeloma se s tem strinjam, koncept sam po sebi je dober. Mislim pa, da ne bi smeli dopustiti, da bi kohezijska politika postala neke vrste naložbeni sklad za strateške odločitve. Veliko mero pozornosti bi morali seveda pozornosti tudi javno-zasebnim partnerstvom v Španiji imamo kar nekaj izkušenj na tem področju, ampak pri takšnih javnih in zasebnih partnerstvih je prišlo večkrat tudi do zlorabe sredstev. Speaker, Hvala lepa, naslednji gospod Jakovčič. Spoštovana gospa predsednica, dovolite mi, da se tudi sam pridružim tej razpravi. Predvsem se vam želim zahvaliti za vašo angažiranost in želim se vam zahvaliti tudi za predstavitev poročila. Mislim, da eh, gre vse to v smeri, ki jo vsi eh, pričakujemo. Namreč, da poudarimo pomen teritorijalnega sodelovanja v Evropi in dejstvo, da lahko odigra eh, zelo pomembno vlogo na mnogih področjih Evrope in jo že igra več desetletij. Zato je treba s tem programom nadaljevati, dodati pa tudi nove dimenzije. Kar pa zadeva nove dimenzije? Sem spada to, eh, kar se nanaša na makroregije. Ja, eh, Dransko-Jonska makroregija se mi zdi pomembna. Eh, kolegica Breso je za Alpsko regijo imeli bomo razprave tudi v drugih podobnih pobudah in tu vidim tudi e, veliko rešitev, vidim pa tudi predvsej problemov. Res je, da, smo, da bom omenil primer, kjer je težko najti rešitev. Lokalne organi, ki so na dveh straneh vlade, eh, veliko krat želijo da dobijo sredstva za financiranje velikih projektov, kot so avte, ceste ali železnice. In v takem primeru pa države nočejo najti skupne rešitve in ne želijo financirati takih projektov. Ali pa so kakšne situacije, ki so ravno obratne od te, kaj hočem povedati. E, imamo polno mehanizmov, ki omogočajo majhne projekte, čezmejne, velike čezmejne projekte mali projekti gredo skozi male interrege, potem so e, veliki e, projekti, ki so pomembni strateškega vidika. Skratka, hočem povedati, da mora naš odbor najti prave rešitve, kako okrepiti teritorijalno čezmejno sodelovanje v EU in to je tudi glavna stvar naše skupne integracije in to je tudi tisto, česar si najbolj želimo. Hvala lepa, gospod Zemljan. Mikrofon, prosim. <clears throat> Mikrofon. Hvala, gospa predsednica, za to obsižno poročilo, ki vsebuje vse vidike čezmejnega sodelovanja in ki prihaja tudi o pravilnem času. Mnogi poskušajo spet. Um, um, se izolirati z nacionalnimi, z oskimi nacionalnimi mejami in to vidno škodi obmejnim regijam. Mnogi so rekli, da so obmejne regije strukturno šibke regije in ugotovilo se je, da če se sodeluje preko državnih meja in ti državne meje v Evropski uniji še obstajajo, je to koristno za vsako regijo. S tem Z evropske ravni ponujamo instrument za evropsko teritorijalno sodelovanje, tudi denar je na razpolago in hvala, da ste uh, še enkrat opozorili na Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, ki je pravni inštrument, ki je na voljo za organiziranje sodelovanja tudi eh, na institucionalni ravni. In to se lahko med tem uporablja tudi za čezmejno sodelovanje ob evropskih zunanjih mejah, kar, in to vidimo, dnevno. Eh, po televiziji, po radiju, po časopisih postaja z dneva v dan pomembnejša. In zato moramo zagotoviti za to poročilo ustrezno javnost, kajti um, tako je, da čezmejno sodelovanje med um, državami na občinski ravni, da nacionalna raven malo uh, skeptično gleda na to, ali ni mogoče ugrožena nacionalna suverenost. Takšno mišljenje še vedno uh, ugotavljamo, ampak to naj bi bil, bila stvar preteklosti in moramo ustvariti izhodišča, da bodo obmejne regije lahko sodelovale še bolj intenzivno in da bodo zato prejele tudi kompetence pristojnosti. Upam, da bo poročilo prispevalo k temu. Rekli ste, da je Luksemburško predsedstvo uh, sprejelo pobudo za boljšo zakonodajo za čezmejno sodelovanje. No, luksemburškega predsedstva zdaj ni več, zdaj imamo nizozemsko predsedstvo in mislim, da lahko pozovemo to predsedstvo in tudi naslednje, da, naslednje, da um, um, nadaljujejo s tem predlogom luksemburškega predsedstva in ga napolnijo življenjem. Hvala lepa, nikogar drugega ne vidim, ki bi želel besedo. E, sedaj bom dala besedo e, gospe Angres Nonfred, predstavnici Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To poročilo pozdravljamo. E, ne bi se mogli bolj strinjati z njim. Z dodano vrednost, z evropsko dodano vrednostjo teritorijalnega sodelovanja in poročilo prihaja ob pravem času. Ne samo zato, ker bo vplivalo na umestni pregled, ampak drugi cilj kohezije, e, evropsko teritorijalno sodelovanje oziroma interreg, ne padeta v e, umestni pregled, ampak je to poročilo prišlo v pravem času zato, ker je prišlo ob pravem trenutku za pripravo Eh, temeljo za bodoč, za bodoč, eh, en, en, eh, za, bod, za naslednji večletni okvir in osnovne akte. Kar zadeva priporočilo 37, nimamo nobenega stališča v zvezi s tem, kakšen proračun naj se nameni temu, ampak eh, ob koncu leta 2015 eh, smo vam že povedali naslednje. Eh, Zelo smo bili pozorni na eh, zaveze izlanskega leta in na pogajanja in na umestno poročilo. Poštena distribucija na temelju potreb ob mejah. Naročili smo študijo o mejnih eh, potrebah. To so po eni strani lahko uvire, po drugi strani pa potencial, ki ga je treba izkoristiti. Eh, No, naš cilj je, ampak to bo težko doseči. Nimamo eh, ustreznih podatkov o čezmejnem sodelovanju, ampak poskušamo si zadati čim bolj znanstvene temelje, da bomo zakonodajcu lahko dali podlago za oblikovanje prave strategije. In eh, treba bo pripraviti take programe, ki bodo primerni za vsako mejo. To je naš načrt. E, ob koncu leta bo tudi študija o potrebah e, obmejnih regij končana. E, bi pa želeli tudi na nekaj opozoriti. Na podlagi izkušenj lahko povem, da čezmejno sodelovanje ni eh, lahko in da bo prav gotovo to dodatna raven kompleksnosti. To je lahko izziv. Niso bile regije ravno navdušene nad tem novim instrumentom. Kar zadeva priporočilo 2.1. predlog Luksemburškega predsedstva. Komisar Kreco je lani začela z dvoletno študijo. Sedaj poteka druga faza, pripravlja se inventar ovir na mejah, potem eh, mobilnost delovne sile je bila ogotovljena kot najpomembnejša ovira za čezmedno sodelovanje. Javno posvetovanje eh, je teklo tri mesece. V drugi fazi pa bomo skušali ugotoviti, kako odpraviti te ovire, kakšne so najboljše prakse, kakšne so možnosti. Luksemburški predlog bo prav gotovo ena od resnih možnih rešitev, ki jo bomo analizirali. Komisija naj bi v začetku naslednjega leta pripravila orientacijski dokument eh, z možnimi rešitvami na vseh eh, ravneh tu ne gre samo za komisijo, ki mora biti vključena, ampak bo treba zagotoviti eh, pristop, večstopenski pristop oziroma večnivojski pristop. Potem pa, kar zadeva dosežke interrega eh, in njihovo dosegljivost, eh, usmerjenost na rezultate, s tem smo začeli Eh, lani, sedaj imamo 800 projektov. Eh, Interreg projektov je ogromno in poslance bi želela spodbujati, da bi uporabili zemljevid, ki je podlaga temu v svojih okoličinah za to, da eh, spodbudimo eh, doseganje eh, rezultatov na tem področju. Podpredsednika Georgijeva je tu zelo aktivna tu naj omenim projekt med Mačarsko in Hrvaško. E, podatkovna baza je bila narejena, ena prvi, šte, potem teledirek, to se pravi za čezmejno povezavo med Romunijo in Srbijo, to je tudi en e, pomemben projekt. Potem e, obstajajo drugi primeri sodelovanja med univerzami. Veliko primerov je, mi jih uporabljamo, prosim uporabljajte jih tudi vi. Mislim, da sem pokrila vsa pomembna vprašanja, ampak slišala sem nekaj, kar zahteva pojasnilo migracije. Komisarka eh, Kreco je pozvala države članice, da uporabijo sredstva, ki so na razpolago na podlagi teh eh, enajstih tematskih ciljev zato da se eh, pospeši integracija migrantov. Ti eh, tematski cilji 8, 9 in 10 naj bi bili zelo koristne, kar pa zadeva eh, teritorijalno sodelovanje in interreg. Tu pa obstaja sodelovanje med državljani in institucijami. To so eh, ukrepi, ki jih je mogoče takoj izvesti in ki so koristi. Nekateri so s tem že začeli. Upamo, da bomo kmalo lahko ponudili konkretne projekte, eh, ampak imamo že razpise, imamo tudi eh, projekte iz preteklosti, ti so neke vrste navdih za naš v tem tre, eh, trenutku, da pomagamo pri integraciji eh, migrantov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala vsem za komentarje. Hvala za zelo zanimive predloge in hvala za vso to razpravo o poročilu. Pričakujem predloge sprememb. Naj vas še spomnim, 6. aprila, sreda, je rok za vložitev predlogov sprememb. Sedaj gremo naprej. Na dnevnem redu imamo Vprašanje za ustni odgovor za resolucijo. Predlog gospe Maletič v imenu skupine ELS. Pospešitev izvajanja kohezijske politike. Dovolite mi, da vas spomnim na naslednje. To vprašanje se postavlja po Eh, po členu 128 poslovnika in s koordinatorji eh, smo se odločili, kako nadaljevati z eh, vprašanji oziroma predlogi za rezolucije, kako bomo delali v prihodne. Gospa Maletič, imate besedo, izvolite, predstavite svoj predlog. za vprašanje in pa predlog resolucije. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so podprli to vprašanje. O tem smo že razpravljali. Razpravljali smo o predlaganih vprašanjih. Sedaj imamo tudi osnutek resolucije. Ta resolucija eh, temelji na teh vprašanjih. Ta resolucija in sama tema, se pravi pospešitev izvajanja kohezijske politike, predstavljata nujnost v tem trenutku, kajti v tem trenutku ni implementacije oziroma če ne, boj, če ne bojo stvari implementirane, bomo sredstva eh, leta 2017 in 2018 izgubili, ker uporabljamo pravilo eh, N plus 3 v kohezijo. Eh, 2020. Vprašati se moramo, kaj uvesti, da pomagamo državam članicam. Vem, da bi me kdo lahko vprašal, a države članice sploh eh, potrebujemo pomoč in zakaj se niso pravočasno same pripravile. No, ko smo analizirali kaj prinaša eh, novi finančni okvir 2014-2020 smo videli, da ta prinaša veliko novosti za države članice. In države članice niso imele dosti časa, da bi se pripravile. Tematska koncentracija, večja osmirjenost na rezultate, eh, boljša usklajenost z gospodarsko politike, izboljšanje povezav s prioritetami, z regionalnimi eh, potrebami, boljša eh, uporaba sredstev in bolj koordinirana uporaba sredstev preko strateškega okvirja. Torej, če eh, hočemo to vse uresničiti v praksi bo težko. Operativni programi so bili potrjeni šele leta 2014-2015, zelo pozno. In če si sedaj pogledamo, kakšna je implementacija, vidimo, da v mnogih državah članicah ni no, e, bila podpisana pogodba za noben projekt, ni celih pet odstotkov. S, s, e, Eh, sredstev so, je bilo uh, dodeljenih prvo leto. Res potrebujemo dodatne okrepe, da ne bo prišlo do izgube tega denarja. In zato s to rezolucijo komisijo pozivamo naj pripravi podrobno analazo, analizo o tveganih Eh, izgube eh, sredstev in sicer tako, da bo jasno, za kakšne zneske gre za vsako državo. Evropski parlament mora te informacije pravočasno dobiti. Potem eh, od komisije zahtevamo, da nadaljuje z projektno skupino, se to task force, ki je bila Eh, oblikovana leta 2013, ampak to task force potrebujemo tudi za leto 2014 eh, do 2020. Želimo, da komisija predstavi akcijski načrt dejavnosti te skupine po državah članicah. Potem želimo tudi, da komisija poroča parlamentu o ukrepih, ki so predvideni za krepitev upravnih zmogljivosti za implementacijo in e, vrednotenje. Admini eh, upravne zmogljivosti so najpomembnejši element za pravočasno implementacijo. Prav tako zahtevamo, da se pospešijo dejavnosti povezane z poenostavitijo. Imamo akcijski načrt, ki poteče Eh, leta 2019, to je že pozno, in želimo, da bi nas Evropska komisija obvestila o tem, kakšne ukrepe predvideva, da zagotovi polno implementacijo plačrnega načrta v eh, eh, proračunu za leto 2015. To spada v zaostanke. Sedaj so se ti zaostanki zmanjšali, ampak v prihodnje se bodo pa spet povečali in že sedaj moramo razmišljati, kako to preprečiti, kajti sicer bomo zgubili vso verodostojnost v kohezijski politiki potem želimo spodbuditi države članice, da izvajajo strukturne reforme in izboljšajo finančno upravljanje. E, komisija je tista, ki bi morala države članice pozvati k temu oziroma jih spodbujati in Evropski e, socialni sklad bi bil lahko tudi vključen v te dejavnosti. In potem zadnje vprašanje za komisijo iz te resolucije je naslednje. Menimo, da bi komisija morala biti, da bi morala povečati vključenost Evropske investicijske banke v tehničnem smislu in finančnem smislu, tako da bi se izboljšala implementacija uh, Eh, projektov. V mnogih državah članicah so proračunske omejitve in nimajo fiskalnih zmogljivosti niti za pripravo, niti za eh, poznejše financiranje projektov. Evropska investicijska banka bi tu lahko pomagala in podprla te dejavnosti. O tem se že veliko pogovarjamo, ampak v praksi tega še nismo videli. Zato bi bilo dobro imeti en konkreten načrt o večjem vključevanju EIB. In na koncu želimo razpravo, želimo, da nam komisija da vse te informacije in na podlagi teh informacij lahko ugotovimo, ali je treba v uredbi kaj spremeniti. Uvedba posem novih elementov v kohezijski politiki pomeni, da bomo potrebovali več fleksibilnosti mogoče. Tako da bo, eh, država moramo pomagati, da pravočasno dosežejo cilje, ki so si jih zadale. Hvala lepa, pred seboj eh, imate predlog resolucije v svojem gradivu. Eh, sedaj ste slišali, kaj je povedala gospa Moletič. Ne vas. Spomnim, da imamo čas do 21. marca opoldne, podeljek, za predloge sprememb. Aprila bomo potem lahko glasovali o končnem besedilu eh, vprašanja in predloga resolucije in potem bo to poslano konferenci predsednikov. To vključi eh, na dnevni red. Mislim, da nam razprava eh, ni potrebna, ampak gospod Van eh, Nisteroj. Tu imamo eh, vprašanja. Če sem vas prav razumel, bi lahko imeli splošno razpravo o tem že maja. Veliko politike vključujejo ta vprašanja, ampak če pomislimo, kaj je res tisto, kar je najbolj boleže, je to tisto, kar eh, se je dogajalo leta 2014, se pravi neporabljeni denar, ki bo izgubljen med 3 in 9 milijardami tega denarja. Mislim, da bi morali s prstom pokazati na te stvari. Finančni učinek te politike. To sicer razumem z besedila, ampak se mi ne zdi, da je to dovolj eksplicitno povedano. Mogoče bi to morali narediti do glasovanja. O drugih stvarih se redno pogovarjamo. Zakaj želimo to vprašanje sedaj? Zato, ker gre za eh, vpliv prejšnjega eh, obdobja in se lahko tudi nekaj naučimo. Akcijski načrt, komisija naj pripravi akcijski načrt. Nobenih načrtov ni za pol Italije. N plus 1, N plus 3, to bo grozno. To je realnost. Treba je ukrepati takoj. Razprava čez pol leta, ko ne bomo na nič več mogli vplivati, bo brezkorisna. Mislim, da se moramo bolje pripraviti, eh, kot smo se prej, da bi takoj stvar šla na plenarno zasedanje. Prav, bomo poskušali to opraviti bolje, samo še enemu dam besedo dibattito. Pazite na to, kako poteka ta razprava in kako se jo lotevamo. Predvsem glede na to, kako resna je ta tematika. Če bomo razpravljali o posameznih državah, potem razpravljamo o posameznih državah. Če govorimo pa o Italiji, potem moramo govoriti tudi o vseh tistih državah, ki zaostajajo. Mislim, da bi se morali bolj pogovarjati o tem, s kakšnimi tveganji smo se soočali v preteklem obdobju upravljanja in s kakšnimi se bomo ukvarjali v prihodnem obdobju. Glede tega si moramo biti na jasnem. Namreč omenjamo tudi specifične instrumente, namensko delovno skupino, naprimer, ali pa ko govorimo o strukturnih reformah. Sam izpostavljam tematiko, ki sem jo večkrat že izpostavil, ampak res si želim, da ne bi želeli pakta stabilnosti in reforme vezati na kohezijsko politiko kajti sicer bomo razvodenili samo vsebino kohezijske politike. Ne želim odpirati te razprave, ampak prosim, da smo si na jasnem. Če bomo govorili o posameznih državah, vse lepo in prav. Če pa želimo zastaviti vprašanje komisiji, potem se dajmo pogovarjati na drugačen način. Thank you. Thank you very much. This... Najlepša hvala. To je cel eh, namen pro, predlogov sprememb. Skušamo upoštevati vsa mnenja in oblikovati skupno stališče odbora. Ponavljam, ponedeljek 21. marca. In potem bomo pripravljeni in bomo lahko glasovali aprila in maja bo eh, to točka na dnevnem redu plenarnega zasedanja. S tem zaključujem ta sestanek, javni del tega sestanka in nadaljevali bomo s sestankom koordinatorjev. Prosim tiste člane odbora, ki niso koordinatorji, da odidejo, ker imamo samo še 25 minut na razpolago.